monsieur le candidat commissaire monsieur le président de magistris mesdames et gospod kandidat za komisarja gospe in gospodje prosim predstavnike tiska da zapustijo dvorano hvaležni smo jim za njihovo prisotnost ampak povedati vam želim da bo kandidat za komisarja odgovarjal na vaše vprašanja po predstavitvi Fotografije ste lahko posneli, sedaj pa prosim, da začnemo. Začeli bomo precej hitro, kajti časa nimamo veliko. Gospod Levandovski ima na voljo tri ure in niti minute več ali manj. To pa zato, ker moramo takoj po tem sestanku dvorano zapustiti, zato ker se bo začel, na, začela naslednja predstavitev za kandidata za komisarja. Ta predstavitev je na voljo tudi na spletu in to je javno zasedanje odbora za proračun. Predstavniki tiska, diplomatski predstavniki so vsi tu, pozdravljam vas, dobrodošli. Da sestanek organizira odbor za proračun v sodelovanju z odborom Kokobu in pozdravljam tudi njihove člane tukaj. Njim je na voljo določen čas za vprašanja kandidatu za komisarja. Odbor za kmetijstvo in regionalni razvoj sta prav tako bila povabljena na to predstavitev in kolikor razumem, sta predsednika teh dveh odborov tukaj in bosta v imenu teh dveh odborov zastavila vprašanja pozdravljam tudi gospoda Janoša Levandovskega, ki je kandidat za komisarja za proračun in finančno načrtovanje. Gospod Levandovski nam ni neznan, vendar gospoda Levandovskega kot komisarja pa zaenkrat še ne poznamo. V skladu z smernicami o odobritvi kolegija komisarjev, kakor je določeno v prilogi 17 poslovnika, mora odbor kandidata za komisarja oceniti v skladu z splošnimi kompetencami, osebno neodvisnostjo in tako naprej. Odbor si ogleda tudi potencialni portfel in komunikacijske spretnosti. Povedati vam želim, da je kandidat za komisarja pisno odgovoril na nekatera vprašanja in te odgovore ste poslanci dobili v svojih jezikih. V poštnih nabiralnikih pred dvorano so na voljo tudi drugi dokumenti, naprimer dnevni red, življenje pis gospoda Levandovskega, ki je na voljo v angleščini, nemščini in v francoščini. Izjava o interesih gospoda Levandovskega. To je na voljo v angleščini. Imamo tudi izjavo gospoda Baroza in različne, različna pisna vprašanja in pisne odgovore gospoda Levandovskega na ta vprašanja. Imamo pa tudi pismo gospoda Baroza. naj vam povem, kako bo ta predstavitev potekala. Obenem pa se opravičujem kandidatu za komisarja in tudi članom odbora, ki so danes tukaj. Opravičujem se za to, da imamo zelo omejen čas za govor, ki se ga moramo držati. In moja naloga bo, da poskrbim za to. deset minut bo imel kandidat za komisarja na voljo za uvodno izjavo in potem samo minuto za vprašanja. Potem bo čas za odgovor eno minuto in možnost za dopolnilno vprašanje od osebe, ki je zastavila prvotno vprašanje ali drugega poslanca iz enake skupine, če tisti, ki je postavil vprašanje, želi prepustiti pravico do zastavitve dopolnilnega vprašanja tej tretji osebi. Vendar povedati vam moram, da bomo tukaj pozorno spremljali čez zagovor političnih skupin in poskrbeli bomo, da se bomo držali tistih pravil, ki smo jih določili v sestanku koordinatorjev. kandidat za komisarja nam bo podal desetminutno uvodno izjavo, potem pa bomo imeli dve uri in 45 minut vprašanj. Če bo potem na voljo še kaj časa, bom gospoda Levandovskega prosil za nekaj zaključnih pripomb. predlagam sedaj, da damo besedo kandidatu za komisarja za uvodno izjavo. Gospod Levandovski, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, ki sedite za mano, čeprav sem nisem odgovoren za sedežni red. Začel bom v svojem maternem jeziku in sicer v polščini. Hvala. Živimo v težkih časih in jezik je način za ohranitev nacionalne kulture in identitete. Sam sem del generacije, ki se spomni teh časov, ki ve, kakšna je cena svobode in ki ceni urednost tega, da smo v Evropski uniji. Podpiram tudi večjezičnost v Evropski uniji, kakor je tudi gospod Laszlo Šurjan, ki je prav tako z nami danes. Sem pa tudi praktičen in pragmatičen zato da bi bilo življenje tolmačev lažje in da bi se tudi mi lažje razumeli, bom nadaljeval v angleščini. Zelo vesel sem, da sem spet na starem mestu, ampak v novi vlogi. Formalno sem še vedno evropski poslanec. Posluš, počutim se kot doma v svoji družini, ampak imam novo vlogo. Mimo grede, da Nuta Hübner bi morala biti tukaj, ona pa se pomika v nasprotno smer. Ona sedaj predseduje odboru za regionalni razvoj. Tukaj prej pa je bila komisarka za regionalno politiko. Tako mi, Poljaki, skrbimo za svež veter v institucionalni organizaciji. Povem vam, da imam veliko izkušenj naj pa vas spomnim na dve odkriti od takrat, ko sem prišel na novo. Sedel sem na predsedniškem odru in za mano so bili Reimer Boge, Ralf Walter in drugi. Vsi so bili mnogo bolj izkušeni kot jaz, ampak so bili tolerantni in so pomagali novo prišleku. Enako je veljalo za moje kolege, naprimer Salvador Gariga, gospod Lamasur, gospod Gressler in James Ellis ki je bil takrat prav tako v naši skupini. In drugo odkritje, način, kako druge skupine, tudi opozicija, naprimer Juta Haug, gospa Gigan, Ann Jensen, oni so lahko model odgovornega oblikovanja politike. In tudi drugi. Skrbeli smo za to, da smo zgladili razlike, izražali različne urednote ampak bili smo združeni takrat, ko je bilo to potrebno, zato da smo zaščitili skupno stališče. To je bila moč parlamenta in tako je parlament lahko razširil svoje pristojnosti in to je sedaj vključeno v primarno zakonodajo. To nam je uspelo zato, ker smo bili enotni takrat, ko je bilo potrebno. To pa velja tudi za komisijo in to se imenuje kolegijalnost tudi sam v celoti podpiram to načelo, načelo kolegijalnosti. Mi smo ekipa, ki skrbi za koherentno evropsko politiko. Vsak prispeva svoje, ampak vsi prevzamemo svoj del odgovornosti, ko je odločitev sprejeta. Morda je včasih to prijetno, morda celo tudi danes, ko ne želim povedati preveč o odločitvah, ki jih kolegi še ni sprejel. Ne želim podcenjevati izzivov, s katerim se moramo takoj soočiti že letos. Deloma sem jih naštel tudi v svojih pisnih odgovorih. Komisija bo začela ukrepati precej pozno, zato je naš dnevni red zelo natrpan z politiziranimi, kontroverznimi vprašanji, ki presegajo tisti letni program Moja predpostavka je naslednja. Evropska unija je velik regulator, ki želi svoja pravila uveljavljati po vsem svetu in vedno ni uspešna, naprimer v Köbenhavnu pred nekaj časa. Ampak kot velik igralec imamo relativno skromna proračunska sredstva, ki ustreza enemu odstotku BDP-ja in dvema odstotkoma javne porabe. Imamo naprimer proračun, ki bi ga lahko primerjali z Avstrijo. Imamo pol manjši proračun kot Francija in zelo majhen delež nemškega. In s temi skromnimi sredstvi moramo ukrepati v zelo turbulentnih okoliščinah. Mislim, da ni nevarnosti, da bi se proračun v prihodnih letih po krizi preveč napihnil, kaj te države članice govorijo o primankljajih in svojih lastnih problemih mi smo v obdobju težav in imamo skromna sredstva. Zato se moramo spopadati z nepredvidenimi dogodki in potrebami, ki se hitro pojavljajo. Prav tako politične zahteve včasih zanemarjajo proračunske možnosti, zato moramo biti bolj prožni, moramo se prizadevati za to in tudi v finančni perspektivi tudi sodelovanje s zasebnim sektorjem in Evropsko investicijsko banko ter drugimi institucijami je potrebno. Potrebujemo agendo s pogledom naprej, reformo proračuna. Zame to pomeni evolucijo in ne revolucije. Inovirati moramo, ne pa biti ujeti v preteklosti. Po drugi strani pa moramo spoštovati modrost teh ureditev, to modrost, ki se je zbirala dolga leta. Ne gre samo za naš same, ampak tudi v koheziji na več ravneh, tudi to moramo uskladiti. Pomagati moramo tudi podeželskim območjem, kajti tudi to je del evropskega načina življenja. Vse, kar je tradicionalno, ni tako je tudi staromodno. Če želimo doseči dobro uravnoteženost, naprimer finančna uredba, če želimo poskrbeti, da bo bolj uporabnikom prijazna. Si lahko za to prizadevamo, ampak po drugi strani pa moramo biti tudi v stanju, da bomo lahko javnost pomirili, če želimo biti uporabnikom prijazni in dostopni do državljanov. To bi lahko bil leitmotiv. Tudi za komisijo to velja. Komisija mora nadgraditi svoj odnos z ljudmi, ki so jih izvolili drugi ljudje v Evropi in ti ljudje sedijo sedaj v tej dvorani. V prihodnosti upam, da bom pošten posrednik in da bom lahko imel dobre odnose. Pripravljen sem na vaše vprašanja in mislim, da bo tri ure zelo napeto. Hvala za vašo pozornost. Merci, monsieur le candidat commissaire. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Čestitke za to, da ste porabili samo 8 minut vam namenjenega časa. Morda boste zato dobili več časa za zaključne besede ob koncu zasedanja. Sedaj pa dajem besedo kolegom v prvem krogu in to bodo koordinatorji. Začenjamo pa s koordinatorjem skupine EPP, gospod Salvador Gariga, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Levandovski, če bi naj imeli idealni profil za komisarja za finančno načrtovanje in proračun, bi bili to vi. Imate politične izkušnje, bili ste opazovalec, bili ste poslanec v Evropskem parlamentu, bili ste tudi predsednik odbora za proračun med pogajanji o finančni perspektivi. Vaše izkušnje so izredne, kar se pogajanja s svetom tiče. In to pomeni, da boste tudi komisar, ki je zelo blizu idealo. Moje vprašanje pa je, ali boste, boste prvi komisar, ki bo uporabljal Lizbono. In eh, tako bo komisija dobila velikansko pobudo, kar se proračuna tiče. Ali boste to uporabili za to, da bodo proračunska vprašanja zelo pomembna pri odločanju pri komisiji? Ali ste, da boste pošten posrednik, kar se tiče odnosov z Evropskim parlamentom? To je odlično. Vendar pa ali boste skušali vzpostaviti mehanizem za razprave, za spravo, za usklajevanje med obema stranema, tako kot eh, naprimer na področju službe za zonanje delovanje. Hvala lepa, gospod Levandovski, minuta. Hvala lepa. Seveda, nihče ni popoln in morali se bomo prilagoditi Lizboni. To pomeni, da bomo imeli prehodne odločbe, določbe, ki bodo govorile tudi o usklajevalnem postopku. Kar se postopka v parlamentu tiče, pa gre tudi za zelo formalno stran. In zdi se, da je duh zelo dober. Uradno gledano pa bomo morali posodobiti okvirni dogovor glede na nove pristojnosti parlamenta. In seveda bom na voljo vedno in posod v Evropskem parlamentu. To so tudi smernice predsednika Baroza, da bi spodbudili odnose z Evropskim parlamentom. In seveda začenjamo že s predstavitvijo tukaj v Evropskem parlamentu. In dejal bi v odgovor na vašo zahtevo predlog po več sestankih z nami pritrdilno. Euh, Hvala lepa. Gospod Gariga nima dodatnega vprašanja. Sedaj pa gospod Fenn, minuta. Eh, gospod Levandovski, pri proračunu ne gre samo za številke, gre za politične vrednote. In tukaj veliko krat prihaja do kontroverznosti naprimer, če govorimo o načrtovanju družine, o protidiskriminaciji in tako dalje. V proračunu za leto 2007 bomo imeli tudi eh, pomembno vprašanje socialnega vključevanja in tega še vedno nismo razrešili, zato ker svet to želi financirati tako, da bi znižali sredstva, ki jih imamo na razpolago na tem področju. Kaj menite vi? Ali se vam ne zdi, da bi morali biti bolj ambiciozni, kar se tiče socialnega vključevanja? In drugo vprašanje. Zelo težke razprave smo imeli o Lizbonski pogodbi. Nekateri so želeli se skupaj zožiti samo na gospodarsko rast in ne na socialno vprašanje. Kaj vi menite o tem pri razpravi o programu 2020? In končno, kaj menite o kontroverznosti glede evropske razvojne politike? Tudi zelo pomembno vprašanje načrtovanja družine in tudi reproduktivnega zdravja žensk. Kaj menite o tem, gospod Levandovski? Hvala lepa. Gospod Levandovski, dve minuti. Hvala lepa. Kar se vključevanja različnih sredstev tiče, ki jih imamo na razpolago, imamo tudi aranžma za mikrofinance in mislimo, da bi to naj bilo zelo koristno pri uspobojanju podjetništva in pri tem, da bi mlajša generacija našla delovno mesto. Sveda pa prihaja veliko kontroverze tudi iz različnih zadev in to je tudi stališče Evropskega parlamenta. Torej, v končnih pogajanjih za novo finančno perspektivo smo povišali sredstva v ta namen in to je bila zasluga tudi parlamenta. Sveda pa je danes, glede na zelo malo manevrskega prostora, potrebno biti učinkovit tudi pri komisiji. In resnično cenim takšen aranžma, kot ga imamo. Seveda ne gre samo za rast, kar se Lizbone tiče. To je bila neuresničena obljuba Lizbone. Obstajajo tudi drugi vidiki, ki so pomembni. V Lizboni imamo prvič tudi teritorijalno kohezijo in ne samo gospodarsko in socialno. To je torej novi koncept, ki ga bo potrebno tudi upremiti sredstvi. Potem pa nisem slišal tega drugega dela vprašanja, bi ga lahko ponovili, prosim? Uh, Če se lahko vrnem na to, kar se razvojne politike tiče in glasovanja v Evropskem parlamentu. Veliko krat smo govorili o reproduktivnem zdravju žensk in načrtovanju družin. Naprimer, glasovanje v proračunu 2010 imamo kar nekaj predlogov sprememb na to temo. In predlogi sprememb bi naj preprečili, da bi EU podprla načrtovanje družin. Tudi informacije o splavih in da bi izboljšali reproduktivno zdravje žensk in glasovali ste za te eh, omejitve. Kljub temu, da je Evropska unija dejala, da je splošen dostop do reproduktivnega zdravja nujno potreben za dosego ciljev tisočletja. In potem tudi načelo enake plače za moške in ženske leta 2008. Imeli smo tudi poročilo Bojtenve, glasovali ste proti pravnim sankcijam, če gre za diskriminacijo. Pri poročilu Bojtenvek pa ste tudi glasovali proti enaki obravnavi, ne glede na veroizpoved, spol in tako dalje. In sedaj vas moram vprašati, kaj torej menite o teh diskriminacijskih vprašanjih, o pravicah žensk, splavih, pravicah gejev in tako dalje. Une minute pour monsieur Lewandowski. Minuta, gospod Lewandowski, prosim. Nice, Vem, da je to vprašanje zelo občutljivo na evropski ravni in na ravni evropskih inštitucij. Povedali ste, kako sem glasoval, do tega ste upravičeni. Sem član svoje politične družine in seveda lahko namenimo določena sredstva, da bi pomagali državam v razvoju. 10 milijard evrov letno Evropska unija s tem postaja in je največji donator. In tukaj ne gre samo za enakost, gre za to, da dosežemo enakost plač med moškimi in ženskami tudi sredstvi, finančnimi sredstvi. Tukaj sem nekoliko bolj skeptičen. glede drugih vprašanj, ki ste jih omenili, če lahko to razrešimo s proračunskimi sredstvi. Prav imate, glede teh vprašanj sem glasoval tako, kot je glasovala moja politična skupina. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Alde, gospa Jensen, prosim. Uh, Hvala lepa. Zelo veliko si obetam od kandidata za komisarja ki bo moral pripraviti umestno poročilo o proračunu, pa tudi delati na novi finančni perspektivi. Eno od vprašanj, kjer ima parlament omejen vpliv, so prihodki, vendar pa nakratko ste to že omenili. To je zelo zapleteno vprašanje. Splačili na plačila in tako dalje. Ugledni član tega odbora, je poskušal podati predloge, ki bi lahko pomagali državam članicam v tem oziru. Rada bi izvedela, ali ste pripravljeni na zagon poglobljene razprave glede tega vprašanja in kako bi naj tak postopek izgledal glede lastnih virov. Hvala lepa, gospa Jensen. za te prijazne besede. Gospod Levandovski, dve minuti, prosim. Uh, Hvala lepa. Veliko krat se pogovarjamo o evropskih davkih. Mislim, da je to, o tem govoril tudi naš predsednik. In takrat smo ugotovili, da Evropa še ni pripravljena na nov davčni režim. Kajti to bi lahko šlo na škodo povezave z državljani. Ravno nasprotno tega, kar pričakujemo. Spoštujem vso delo, ki je bilo opravljeno v parlamentu. In to je tisto vprašanje za pregled. Dotakniti se moramo vsega tudi lastnih virov. In moramo predstaviti nov predlog za novo finančno perspektivo. Zato, da bi to storili na ustrezen način, pa moramo upoštevati poročilo Rana Damasurja, ker je to bil pošten poskus, da bi razširili obseg razprav. Mislim, da je možno najti sistem, ki ga imamo že do sedaj in tudi po pogodbi iz Rima, da bi tukaj temu ne ogovarjali. Diagnoza pa je precej preprosta, bolj težko pa je potem naš, najti učinkovito, razumno rešitev. In tukaj seveda potrebujemo soglasje držav članic. To bi moralo biti politično dosegljivo. Mislim pa, da še ni čas za popolnoma fiskalni sistem naših lastnih virov. Kajti to politično še ni izvedljivo. Stremeti pa moramo k temu, da bi zadeve izboljšali. Morda v dveh fazah, kot je bilo predlagano v poročilo parlamenta. Kajti v teh dokumentih in v poročilu Alena Lamasurja lahko vidimo in najdemo vse, kar je izvedljivo v tej fazi. To moramo pregledati v tem pregledu in tudi v novi finančni perspektivi. Uh, Spajansen, še dodatno vprašanje. Vemo, da bo ta razprava povezana tudi s prihodnostjo SKP. Veliko govorimo o spremembah, o reformi SKP, da bi pračevali za okolje, za dobro počutje živali in za varnost živil. Ali bi podprli študije na tem področju? Lahko rečem, da je Evropski parlament že pripravil pilotni projekt za leto 2009, da bi začeli na tem področju. Pa se ni zgodilo še nič. Rada bi vas torej poprašala, ali bi kot komisar zagotovili to, da boste izpolnili želje proračunskih organov in storili nekaj pri teh projektih. Hvala lepa, gospod Levandovski, minuta. Seveda vas zelo spoštujem in eh, zato bom rekel, da, to si bom zabeležil. SKP se spreminja. V 80 letih je bilo 70 do 80 odstotkov proračuna namenjeno kmetijski politiki, sedaj je po ta številka 34 odstotkov. Vendar pa je to zelo kritizirano področje skupne politike. Mislim pa, to je moje osebno mnenje, da ne smemo renacionalizirati kmetijske politike, kajti tako bi končali skupno politiko. Glede na modulacijo pa bi vse skupaj zgradil na prostovoljni podlagi. Države članice bi morale same usmerjati sredstva v kmetijstvo. Pomembno pa je, da ohranjamo podeželje v Evropi. Seveda pa se komisija zaveda, da je to področje zelo občutljivo, najbolj kritizirano področje skupne politike. Je vous remercie. Euh, c'est maintenant le groupe des Verts, c'est Madame Durand, je crois. Hvala lepa. Gospod Don, v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod Levandovski. Prvo vprašanje. Rezultat spravnega postopka o pregledu proračuna v komisiji. Številni so dejali, da so podnebne spremembe prva prednostna naloga, prav tako tudi konkurenčnost pri energetiki. Ali se boste držali teh prednostnih nalog kot prvih prednostnih nalog? V nekaterih izjavah, preden ste postali kandidat za komisarja, ste dejali, da je konkurenčnost pomembnejša. Prav tako ste govorili o kmetijski politiki, sicer ste že dali delen odgovor, ampak vseeno še na vprašanje, kako boste vodili neposredno pomoč. Kaj pa, ali bo to na prostovoljni osnovi ali bolj obvezujoči osnovi? Mislim, da bi bilo bolje, da bi to imeli na obvezujoči osnovi, tako da bi tako vodili tudi politiko kmetijstva in pa razvoj podeželja. Potem pa še politika EU 2020, očitno se to zdi prednost naloga komisije. Kaj boste storili za to, da bi um, to politiko 2020 vključili v proračun? Ja, seveda, o podnebnih spremembah smo govorili v drugačnem okviru. Kot vedno, po končnem spravnem postopku določimo postavke. No, ampak tu ne gre za 2,4 milijarde evrov, kar je zaveza držav članic, ampak za 150 milijonov evrov za proračun skupnosti. Prav tako smo zahvaljujoč parlamentu za 50 milijonov povečali horizontalna sredstva za leto 2010. Zato imamo sedaj več sredstev na voljo. Sedaj pa moramo dodati um, še dodatna sredstva za leti 2011 in pa 2012. Kaj pa? Ni znano, kako financirati podnebne spremembe za leto 2013 in pa potem. Kaj je glavno vprašanje? Ali to financirati iz proračuna skupnosti, ki ga popolnoma nadzorujo, ali pa je potrebno vzpostaviti poseben sklad za podnebne spremembe? V prihodnosti se bomo to gotovo še spraševali. Potem pa kmetijstvo. Pogosto sem zagovornik pristopa od spode na vzgor. Treba se je povezati s eh, ljudmi na lokalni ravni in podobno. Pri drugačni usmeritvi SKP pa velja na vzkrižna skladnost. Ta ni več prostovoljna, ampak nekako bolj obvezujoča. To je nekakšna smernica. ko se bodo morale tudi stare države članice prilagoditi novi politiki. Mislim, da je to pameten pristop. Mislim, da seveda obstaja težava, kako se znebiti nekaterih starih tehnologij in sprejeti nove tehnologije, torej bolj čiste tehnologije za čistejši razvoj v današnji Evropi. Strategija 2020. To je treba povezati s pregledom. Mislim, da bodo to obravnavali na junijskem svetu. Takrat bodo tudi določili glavne prednostne naloge. Nažalost, tega še ne bodo storili na naslednjem svetu, marca. Hvala lepa, gospa Durom. Še gospa Tripel. Äh, Prisluhnila sem vam, gospod Levandovski, pa vseeno bi vas poprašala po temeljnem razumevanju političnega vodstva, vodenja tega pomembnega vprašanja, ko boste komisar. Imeli smo konferenco v Kebenhavnu, videli smo, da nam ni uspelo tako politično kot tudi proračunsko moramo še veliko stvari spremeniti, če bi naj ekološko naslednje leto dosegli boljše rezultate, pa tudi, da bi bili gospodarsko uspešni. To moramo povezati nismo več v tistih časih, ko nismo mogli povezati ekonomije in ekologije. In seveda to bo pomenilo tudi velike spremembe srednjeročno, kar se finančne perspektive tiče. In sedaj bi vas rada poprašala o splošnem razumevanju. Ali menite, da je takšen odkloniran odnos nekaj, kar komisija potrebuje, ali si ne bi morali prizadevati za več političnega vodstva na tem področju po pogodbi iz Lizbone. V Evropski uniji mi ni všeč, da so nekatere politične zaveze financirane na napačen način. Ta težava se je pojavila tudi s političnimi zavezami v zvezi s Kebenhavnom sprili smo določene politične zaveze, ki pa niso bile zadosti dobre. Glede strategije EU 2020. Okoljski program Evrope je tukaj prva prednostna naloga. Kaj to pomeni za proračun, kaj to pomeni za pregled proračuna? Vse to mora izhajati iz strategije 2020. Sedaj čakamo, kaj se bo zgodilo. Nevarno pa je tudi to, da je marsikaj preveč odvisno od tega pregleda proračuna. Ni za dosti časa med tem pregledom in pa junijskim svetom 2020 in tam je vprašanje podnebnih sprememb prva prednostna naloga. Torej, če vemo, kaj je prednostna naloga, potem je to treba um, prenesti tudi na proračun, ne pa samo v besedah. Hvala ici or monsieur Bocros n'est pas là monsieur Epping veut prendre la parole gospod Epping Hvala lepa. Vprašanje bom zastavil v nizozemščini, gre za lastne vire. Slišali smo že, o tem ste pravkar govorili in bili ste nekoliko previdni. Niste se obesili na to. Vendar pa, kaj menite o evropskem davku? Verhofstadt, na primer, se zelo izpostavlja za to. Vendar pa, seveda, potem vedno pridemo do evropskega davka. Moje vprašanje je, ali ste za ali proti evropskemu davku? Eh, monsieur Lewandowski, po dve minuti. Gospod Lewandowski dve minuti. Vemo, številne države, Nizozemska in Avstrija med njimi, bodo gotove morda začele sprejemati popolnoma fiskalni sistem pri svojih virih. Predvsem mora tukaj spoštovati soglasje odločitev v svetu glede tega vprašanja, potem suverenost držav. Zaradi tega Želimo vedno priti do politično izvedljivih rešitev. Nekateri želijo povečati svoje vire, tudi gospa Šrojer um, je to predlagala leta 2004. Uh, potem pa imamo na mizi tudi druge predloge. Vedno imamo na voljo kar veliko kandidatov. In tukaj so zanimivi tudi predlogi glede emisij izpustov CO2. Tudi to je možen mehanizem za pridobivanje lastnih sredstev. No, vse skupaj pa je treba pogledati predvsem z vidika fiskalne neutralnosti, enostavnega sistema in pa stroškov zbiranja takih davkov. Torej, nikakor ne izključujem lastnih virov. Vse pa zauzemam za triplastni ali pa dvoplastni pristop, tako da bi nekako spremenili sistem. Sedaj trenutno nasprotujemo duhu rimske pohodbe, ko gre za vprašanje lastnih virov. Hvala. Merci. Monsieur Epping, Monsieur Epping ne reprend pas la parole. Je... Ne, ne želite dodatnega vprašanja. Rimski cesari so dejali, da denar nima vonja. Sedaj se moramo odločiti, ali ima denar kakšno barvo, Mihael Portos v imenu skupine GUE. Minuta. Hvala, predsednik. Torej, kandidat za komisarja ima naslednje vprašanje. O lastnih virih se govori na tri različne načine. Kot prvo, gre za vprašanje soglasnosti. Potem druga težava, to, da se ne pušča nikakršnega manevrskega prostora za povečanje teh virov. In tretjič, to, da spostavimo davek na finančne transakcije. Na tak način bi lahko pomagali našim gospodarstvom. No, predsednik vlade v vaši politični skupini, še posebej predsednik Sarkozy in pa tudi predsednik vlade Brown, ki je sicer iz druge politične skupine, pa so se včasih v javnosti zauzeli za nekakšen tobinov davek. Kaj se torej sprašujem? Tukaj vemo, kakšna so stoliča različnih predsednikov vlade, predsednikov, tre, zakaj vi še vedno nasprotujete takšnemu davku, me zanima. Tu ne gre za vprašanje soglasnosti, ampak eh, zato, ker vam ta davek ni všeč. Levandovski, dve minuti. No. Kot sem pokazal tudi v našem odboru, sem se vedno zauzemal za tak sistem. Odprt sem tudi za tak sistem in odprt sem za postavitev takšnih meril. Davek na finančne transakcije je ena izmed možnosti No, ampak kolikor vem, tudi sam gospod Tubin tega davka nedavno ni podprl. Ma no, je pa še vedno ta davek ena izmed možnosti. Tudi ECB govori o tem. Torej, še vedno ne vem, kakšna bo končna odločitev. Marsikaj bo odvisno tudi od pregleda proračuna, ki še prihaja. Ampak seveda bomo vedno sledili prednostnim logam iz um, EU 2020. Glede na vse to bomo morali predlagati različne metode, ne pa istih metod kot pa prej. Ne istih metod kot pri sedajšnjih last, lastnih virih. Vse tako pravi sklep sveta iz leta 2005. No, a kriteriji so jasni. Enostavnost, fiskalna neutralnost, preglednost in pa strošek zbiranja takšnih davkov. To so glavna merila. Še enkrat pa ne povem, da sem odprt za alternativne možnosti izbiranja lastnih virov Evropske unije. Te možnosti že obstajajo. Tudi različne skupine mislecev, tako imenovani think tanki, um, pogosto predstavljajo različne možnosti um, in različna merila s tem v zvezi. Hvala. Portaš, Hvala, gospod Portaš, minuta. Pregunte, eh, drugo vprašanje, gospod predsednik, in sicer v zvezi s kohezijo. Ne samo v zvezi s teritorijalno, ampak tudi s socialno kohezijo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je teritorijalna kohezija pomembna v okviru socialne kohezije, ampak to ni dovolj. Potrebovali bomo pomembne, večje politike na tem področju, ki jih trenutno še nimamo. Gospod kandidat za komisarja, ko bomo pripravljali naslednje finančne perspektive, ali boste preučili možnost, da bi ustvarili Evropski sklad, dodatni sklad za šipkejše sisteme socialne varnosti v Evropski uniji. Position. Gospod Levandovski, minuta. Sam podpiram integralni proračun Evropske unije. Imamo tudi različne probleme z agencijami in neodvisnimi skladi, vem pa, da je parlament odgovoren za Evropski razvojni sklad, ampak vprašanje še vedno ostaja, kako bomo financirali podnebje, ali bomo imeli poseben sklad za podnebje, ali bo to integralni del evropskega proračuna. Moje stališče zaenkrat je, da bi v zvezi s kohezijo spoštovali obstoječo ureditev in da ne bi drugih finančnih mehanizmov za katere sredstva mogoče zagotoviti zunaj proračuna, ogrožali. Če vse ostale mehanizme slabimo, ki so zunaj proračuna, potem izgubljamo nadzor nad integriranim proračunom. Moj vidik, moje mnenje je, da bi morali poiskati sredstva znotraj proračuna, da bi imeli torej integrirani pristop. Eh, Hvala lepa. običajno bi dali besedo sedaj gospodu Andreasonu, predstavnikov EFD, je tudi gospoda Morgantinjani za nepovezane poslance, gospa Vertman poslala svoje opravičilo, kaj ti ni uspela priti sem, tudi gospoda Van de Štampa ni tukaj. Zato predlagam, da Damo besedo gospe Holmajer. Prevzeli ste pravico gospode Garige do dopolnjenega dodatnega vprašanja. Minuta, prosim. Pozicinda. Gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Sledeče vprašanje v povezavi s politiko zgradb. Kot novi komisar, koliko ste, koliko ste pripravljeni odbor za proračun obveščati o zgodnih načrtih za pridobivanje zgradb in da ne bo prihajalo do zamud in ali boste v odboru za proračun predali celovit načrt o stanju nepremečnin, o načrtih za prihodnost, zato da bi imeli celovito politiko na področju zgradb in da bi lahko tako uh, proračunsko uspešno načrtovali naše prihodnje delo. Minut. Hvala, gospod Levandovski, minuta. Thank you. Hvala. To je navedeno v skupni izjavi kot del spravnega postopka v novembru. Dogovorili smo se o dolgotrajni viziji v zvezi s to politiko. Ta politika je bila vedno prekinjena z nekimi manjšimi prošnjami za prenos v parlamentu. To je bila naša usoda, kajti sam sem bil odgovoren za bolj ali manj enak dosje. Zahteva za strategijo, torej ne samo, da se prizadevamo za sinergijo, sinergijo med komisijo in parlamentom ter drugimi institucijami, ko kupujemo nekaj v tujini, torej v državah zunaj Evropske unije, ampak to je že dolgotrajna zahteva parlamenta, da bi te pridobitve na kupe, preferenca namreč je, da bi kupovali in ne najemali, da bi torej ti nakupi potekali v okviru dolgotrajne, daljnosežne strategije. In želim vam podati in dati na voljo celotno sliko naših institucij. Hvala lepa da bi stvari nekoliko poživili, se bomo sedaj obrnili na vprašanja odbora za proračunski nadzor. 35 minut predajam predsedniški stol in žezlo gospodu Dimagistrisu, ki je predsednik odbora za proračunski nadzor. Hvala, gospod predsednik. Are. Pozdravljeni vsi, vključno z gospodom Levandovskim, kandidatom za komisarja. Predem dam besedo predstavnikom političnih skupin odbora za proračunski nadzor. Vam želim sporočiti nekaj nalog, ki so zelo pomembne za naš odbor. Prebral sem, kar ste napisali in zanima me, gospod kandidat za komisarja, kako vam bo uspelo najti ravnotežje med poenostavitvijo za to, da bi zagotovili, da sredstva dejansko dosežejo svoj namen in potrebo po zmanjšanju goljufi in boj proti goljufijam. Še posebej me zanima, kako boste obravnavali vprašanje ustreznih stopenj tveganja. Povedali ste tudi, da boste javno objavili imena upravičencev do evropskih sredstev. Zanima me, ali boste objavili tudi imena držav, ki kršijo evropska pravila in kaj bi storili, če države ponovno ali neprestano kršijo pravila Evropske unije. Prego, signor commissario. Oh, yes. Gospod kandidat za komisarja. Thank you. Uh... Hvala lepa. Nič ni bolj zapletenega kot poenostavljanje finančnih pravil. Zgodbo poznamo vsi in naprimer gospod de Gresla in tako naprej. Zgodba gre takole. Finančna uredba 2002 je bila reakcija na prejšnjo komisijo. Potem smo imeli prizadevanje, da bi stvar poenostavili in bi naredili bolj uporabnikom prijazno. 2006 smo to dosegli, velja od januarja 2007. Sedaj imamo revizijo finančne uredbe po treh letih in komisija ima zelo ambiciozne cilje, da bi uvedli ne samo koncept ustrezne ustreznega tveganja, ustrezne stopne tveganja, ampak da bi uvedli tudi mehanizme sodelovanja z Evropsko investicijsko banko in več javno-zasebnih partnerstv. Kar zadeva to stopnjo tveganja, to je koncept, ki ga je predstavilo računsko sodišče, ampak to je treba nekoliko razstaviti, da bi upoštevali kompleksno naravo različnih politik na začetku, bo zato potreben, bodo zato potrebne raziskave. Na začetku smo največkrat slišali pritožbe zaradi birokracije. Naprimer, promet, energija, to bo v prvem krogu, mislim, da bo to pripravljeno v sredini leta 2010. Razlikovati moramo torej med tema dvema odstotkoma, to mejo dveh odstotkov in ustrezno uporabljati za posamezne politike. Mislim, da je to zelo dobro našteto v zvezi z odstavki in členi finan obstoječe finančne uredbe. Tukaj gre za to, da bi bila finančna uredba bolj uporabnikom prijazna, ampak komisija ima tudi zelo ambiciozen cilj iz leta 2005, da bi dobili prvič pozitivno izjavo o, o zanesljivosti. Hvala. Gospod Itala ima besedo za minuto. Hvala, gospod kandidat za komisarja in hvala, gospod predsednik. Gospod Levandovski, zanima me nekaj v zvezi z strukturnimi skladi. vsaj 11 odstotkov izdatkov je bilo nepravilnih v zvezi s temi strukturnimi skladi. To pomeni, da je celotno področje zelo neočinkovito in deluje samo deloma. Toliko nepravilnosti je, da je to resničen problem. Prav tako je to moč najti v številnih državah članicah. Dve leti po objavi akcijskega načrta za strukturne sklade še vedno nismo videli nobenih rezultatov. Zaradi tega se pojavljajo dvomi, ali je bil akcijski načrt ustrezno oblikovan in ali dobro deluje. Kaj boste torej storili za to, da, bo, da bi zagotovili, da je mogoče vse nepravilnosti bolje rešiti in kako bi lahko odbili več za svoj denar tudi na tem področju? Hvala. Komisarju. Hvala. Besedo ima gospod kandidat za komisarja. Dve minuti. Hvala. 11 odstotkov ni sprejemljiva stopnja. To zadeva oceno kohezijske politike. Ampak po drugi strani bi morali upoštevati izboljšave med letoma 2004 in 2008. In v postopku razrešnice za leto 2008 se to odraža čisti računi so dobili pozitivno oceno računskega sodišča, ampak to bi zmanjšali tudi, tako smo zmanjšali tudi količino napak pri izvajanju proračuna. Kakor veste in kakor vedo vsi, je problem s kohezijo ta, da jo v 80 odstotkih izvajajo države članice in sicer na ravni vlad. Ta odgovornost leži predvsem torej pri državah članicah. Ta ambiciozni cilj, da bi deklaracijo certificirali revizijski organi v državah članicah Evropske unije, tega še nismo dosegli in to niti ni popolnoma realistično v bližnji prihodnosti. Problem pa je naslednji imamo različne standarde v različnih državah članicah. Poznam zahtevo, da bi poimenovali države, ki kršijo pravila in jih tako morda osramotili, ampak to je zelo nepriljubljeno v svetu, sam pa se ne morem odločiti zahteve parlamenta. Dobro poznam tudi, kar zadeva upravičence do sredstev. Upravičence do sredstev iz evropskih skladov torej. Zelo dobro pa so mi poznane tudi težave zvezdnih držav. Tudi kar, zadeve, kar zadeva izjave o zanesljivosti. Gospod Itala. 30 sekund imate. To je en trg, ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Naslednja pomembna zadeva je povezana s kmetijstvom. To smo že omenili v poročilu o dejavnostih odbora za kmetijstvo je bilo navedeno, da smo 1,58 odstotka na področju kmetijstva imeli napak v Nemčiji je bilo ni cela tri, v Španiji ni cela šest. Nekaj držav pa je, kjer so te številke popolnoma drugačne. Naprimer v Bolgariji več kot 13 odstotkov, v Romuniji 12,5 odstotkov nepravilnosti. To pomeni, da sistem nadzora ne deluje dobro. Sankcije, ki jih predpisuje komisija, naprimer, da zamrznemo sredstva ali sredstva zahtevamo nazaj, to ne deluje. Kaj lahko storimo? Minuta. Gospod komisar, minuta. Same, because... To je že bil del tistega, tiste politike, da bi poimenovali države, ki kršijo pravila. Ampak vem, da kar zadeva izvajanje programov med državami članicami, obstajajo velike razlike, naprimer ni cela tri v Nemčiji in v nekaterih državah pa je stopnja napak več kot deset odstotna. Ampak vaše vprašanje vodi do zaključka, da v različnih državah članicah veljajo različni standardi. Tudi kar zadeva standarde sodnega sistema. Kar zadeva izterjave, imeli smo nekaj milijard lani in to zgleda predvsej dobro. Prosim vas, da upoštevate, da vse, kar je napaka, ni tudi goljofija, morda gre tudi za formalno napako in tukaj ne gre za izgubo denarja. Zato želim tudi javnosti povedati, da napaka ni enaka goljufiji. Nekateri primeri so pred Olafom, ne pa vsi. Thank you. Grazie. Onorevole Geyer, per un minuto. Hvala, gospod Geyer, minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Levandovski, nam lahko zagotovite, da bo skupna služba za zonanje delovanje skupna evropska politika in ne bo medvladna politika? Kako predlagate, da bi ustvarili finančno preglednost za to področje in da bi tudi novo službo popolnoma vključili v postopek razrešnice. Grazie, signor commissario, due minuti. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja, dve minuti. V... Zunanja služba, služba za zunanje delovanje je prva najbolj otipljiva posledica začetka veljave Lizbonske pogodbe. Smernice sveta so takšne, da je to institucija sui generis, ki sama upravlja svojimi administrativnimi izdatki. Resnična težava za finančno uredbo pa je, kako bi ustvarili nekakšno rešitev glede finančne uredbe za to, da bi operativne izdatke, če bo takšna končna odločitev, vključili v proračun komisije. Hkrati pa bi zagotovili, da bo administrativen del ločen, še vedno pa seveda del, ki bo popolnoma v aktivnostih, kjer skušamo zagotoviti tudi preglednost parlamentu. imamo načrte, da bi to službo ustvarili do konca aprila in da bi potem pristojnosti komisije bile na obeh področjih in da bi postopek razrešnice na obeh področjih potekal pred parlamentom, tako da bi parlament prevzel pristojnost za nadzor. Vendar pa, če vzamemo resno Lizbono, potem moramo vzpostaviti službo za zonanje delovanje in ne smemo preveč napetiti kadrovski službi, saj bo osebe prihajalo iz komisije in iz sveta, pa tudi iz delegacij komisije v tujini. Grazie, Hvala lepa. Želite zastaviti dodatno vprašanje? Da. Še prav posebno na vprašanje gospoda Itele bi imel dodatno vprašanje. Dejali ste, da ni nič bolj zapletenega kot poenostavitev. In kot smernico ste uporabili tudi pojem, da bi naj vse bilo uporabniku prijazno. To se mi zdi nekakšno etiketiranje. Naš cilj pa mora biti, da bi dobili izjave strani nacionalnih držav o upravljanju zveri in da bi bilo upravljanje s proračunskimi sredstvi bolj zanesljivo. Kaj menite o tem vprašanju? Hvala lepa. Prosim, minuta, gospod kandidat za komisarja. Razmišljam tako kot komisija. To je stališče komisije. Boljše za zanesljivost pa bi bilo, da bi imeli izjave, ki bi jih podale države članice. Seveda pa je potem to odvisno od držav članic. Potrebno je tudi certificiranje nacionalnih revizorskih služb. In razlikovanje glede na različna področja v Evropski uniji pri tem vprašanju. Grazie, Hvala lepa, gospod Šaci Markakis. Minuta, prosim. Hvala lepa. Odbor za nadzor proračuna mora preverjati, ali so bile številke ustrezne, ali so obstajale nepravilnosti in dejali ste v svojih izjavah, da se na to spoznate. Sedaj pa seveda ne gre samo za to, ali je bilo vse skupaj pravilno, gre tudi za to, ali je učinkovito. Naknadni nadzor je seveda dober, ampak eh, večinoma prepozen. Preden izplačamo sredstva, bi morali že preveriti, ali je določen ukrep sploh učinkovit. Moje vprašanje za vas pa je, kaj lahko storite, da bi predvsem državam članicam jasno izpostavili, da določen ukrep morda ni učinkovit, kajti zelo veliko nesmiselnih izdatkov je takih, ki jih naredijo države članice. In potem, kar se regionalnega kmetijskega sklada tiče, tukaj imamo največ izdatkov, kako se tukaj stvari usklajujejo. Slišal sem, da se komisarji v preteklosti niso dovolj usklejevali na teh področjih. Je to res? Grazie, signor komisar. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Dve minuti. Kar se nepravilnosti tiče, moramo začeti z napredkom, ki smo ga dosegli pri postopku razrešnice za leto 2008. Zelo težavno je uveljaviti kriterije učinkovitosti, kajti tukaj gre za diskrecijsko sredstvo in ni tako formalno sredstvo, tako je to zelo težavno zagotoviti. Vendar pa to je naravni razvoj finančne uredbe, da ni vse samo uporabniko prijazno, poenostavljeno, da gre tudi za kvantifikacijo, za operativno učinkovitost. To je veliko bolj težavno doseči. Vendar pa to prihaja. Imamo zelo veliko pripomp z vse Evropske unije. Imamo, imeli smo, začeli smo z javnim posvetovanjem, mislim, da oktobra lani na to temo in več kot 200 predlogov sprememb smo že dobili na finančno uredbo veliko so jih podali tudi prejemniki. Grazie, prego, Hvala lepa. Gospod Čacimarkakis, minuta. Um. Še želim poprašati. Države članice so obvezane. Govorili ste o tem, da moramo imenovati tiste države, ki so se slabo odrezale. Ali ste pripravljeni to tudi storiti? Kajti samo to je vodilo v preteklosti do tega, kot ste rekli, da smo prišli do izboljšave, do zmanjšanja stopnje nepravilnosti. In kje bo vaše težišče? Kaj je po vašem mnenju učinkovito? Infrastruktura ali raziskave in razvoj? Prego, signor commissario, per un minuto. Prosim, gospod kandidat za komisarja, minuta. We have started the round of naming and shaming. Začeli smo že s krogom. Kazanje s prstom, kdo se je slabo odrezal. Mm, seveda pa je bolje to storiti na dvostranski ravni. Komisija je tudi naštela ne pravilnosti in naše težišče. In to je splošno znano. Nisem pa razumel drugega vprašanja. Prednostne naloge glede um, spremljive stopne tveganja ali kaj drugega? Prednostne naloge za izboljšave finančne uredbe? Da, seveda, raziskave, definitivno. Kajti večinoma prihajajo pripombe z tega področja. Tukaj smo podali veliko obljub, da bi spodbujali raziskave, potem pa nič ne storimo. V reviziji proračuna 10 smo ena A, tam sredstva znižali. Tukaj gre za konkurenčnost in to seveda pove o tem, da je nekaj narobe s projekti na področju raziskav. Grazie. Non vedo nessuno segna... Hvala lepa. V imenu zelenih ne vidim nikogar, tako da gremo naprej. Morda se bomo k zelenim še vrnili. A, imamo nekoga? iz politične skupine zelenih, se opravičujem. Gospod Trupel, prosim. Ja, thank you, chair. Hvala lepa. Gospod predsednik, ko govorimo o poenostavitvi in o tem, kako to izvesti, bi me zanimalo, ali se zauzemate za to, da bi države članice pozvali, da bodo morale podati nacionalne izjave o tem, kako bodo izboljšale upravljanje s finančnimi sredstvi. Senior komisar, ver due minuti. Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja, dve minuti. Sveda je lažje izdelati poročilo, kako se države prilagajajo, izboljšujejo kot podati celotno poročilo. O nepravilnostih bi povedal še več. Smo v zelo posebnem časovnem obdobju. Gre za dve fazi za to, da tudi ne bi imeli več sofinanciranja Evropskega socialnega sklada. Smo v kriznih časih in to je zelo pomembno za razpravo o finančni uredbi. In gospa Gresle to dobro poznam. Dva kroga poenostavitev, pavšali, povračila, vse skupaj mora biti bolj uporabniku prijazno in mora omogočiti ustvariti boljšo kohezijsko politiko in proti krizne ukrepe. Ampak pa to ni vedno v skladu z dobrim finančnim poslovodenjem in nadzorom. Tako da tu časi gre za protislove. Moramo pa si seveda olajšati življenje v teh časih, ko imamo tudi, ko se je vse začelo z bančno krizo. Olajšati moramo življenje prejemnikov Seveda, to so protikrizni ukrepi, po drugi strani pa smo pod hudim pritiskom, da bi vseeno zagotavljali dobro finančno poslovodenje. To je včasih začaran krok. Vendar pa moramo to vsaka tri leta aktualizirati. Seveda pa potem gre tudi za zasebno javno partnerstvo, ki ga lahko spodbujamo in za tudi spremljivo stopno napake to bi naj uvedli v finančno uredbo glede poenostavitve. Vendar pa zapomnimo si, da smo v izjemnih okoliščinah, kriznih razmerah, veliko je pričakovan, da moramo izvajati politike, ki bodo pomagale prek poenostavitev in plačil. Minuto, Trupel, se vole Hvala lepa, gospod Trupel. Želite zastaviti dodatno vprašanje? Da, rada bi še nekoliko izpostavila to vprašanje. Seveda si ne želimo več birokracije. Gre pa za vprašanje političnega duha in zaveze, kako bi izboljšali upravljanje s finančnimi sredstvi. Veste, da so države članice v 80 odstotkih odgovorne za to. Torej je potrebno pritisniti na države članice in delovati v skupnem duhu, vse skupaj izboljšati. In to je tisto vprašanje, ki je pomembno. Kako bi razvili najboljši model za to, da bi države članice izboljšale upravljanje s finančnimi sredstvi. Seveda ne gre za to, da bi imeli več birokracije, gre za to, kako spremeniti način razmišljanja o državah članicah. Prego, per un minuto. Prosim, minuta. Moram reči, in to je pomembno za tako imenovano vzhodno Evropo. Glede na vrste pritožb je bila operacija z evropskimi skladi velika operacija z evropskimi sredstvi na lokalni in regionalni ravni. To je bilo nekaj novega, in tako smo izboljšali kakovost administracije v novejših državah članicah. Kar odkrito bom dejal, bilo je veliko nepravilnosti, ne samo na področju kohezije. Vendar pa želim biti optimističen. Videl sem, da smo dosegli veliko izboljšav glede znanja, financiranja projektov, glede notranjega nadzora, glede finančnega upravljanja. In vse to je bilo povezano s porabo sredstev v določenih državah članicah. Torej moramo gledati na vse skupaj optimistično. To je določena revolucija na lokalni in regionalni ravni, ki jo poznam. Gra. Grazie. Onorevole Cesarnecki del gruppo ECR. Hola, gospod Črnecki. Kučivišče. Hvala lepa, govorim o polščini. O polščini za polskega kandidata za komisarja. Kot prvo, vam čestitam za odlične vodne besedne predstavitve in pa za odlične odgovore za enkrat kot koordinator za svojo politično skupino v odboru za proračunski nadzor, bi rad zastavil naslednje vprašanje. Kje vidite glavne pomankljivosti pri občasnem razsipanju evropskih sredstev? Kako bi lahko zapolnili te vrzeli v naslednjih petih letih? Kako bi lahko zapolnili te luknje, če lahko tako rečem? Pa še eno vprašanje. Kako gledate na strošek dodatne širitve Evropske unije, torej širitev še na balkanske države članice? Gospod kandidat, dve minuti. Hvala. Mislim, da je to res dober primer tega, ko si dva politika v svoji državi sicer nasprotujete, na evropski ravni pa delate v podobni smeri. Veliko smo že govorili o pomakljivosti trenutnega sistema izvrševanja proračuna. Predvsem mislim, da je treba izboljšati dvoje. Prvič, kohezija, tukaj je največ nepravilnosti in drugič, zunanje zadeve. Pri teh dveh področjih je treba začepiti največ luken, kot ste dejali. Mar se kdo meni, da se največ sredstev potrati v upravah, no a v bistvu pa ravno administracija prevzame zelo majhen odstotek sredstev EU. Če si samo pogledate revizijo, potem to jasno vidite. V primerjavi s drugimi proračunskimi postavkami lahko rečem, da se uprava oziroma administracija nasplošno kar dobro obnese. Sedaj pa še širitev. Očitno vprašanje, očitno tudi za Evropski parlament, je Turčja. Turčja bi prejela okoli 60 odstotkov vseh sredstev za države kandidatke ali pa države pred pristopom v EU. Sveda, podpiram takšno dodeljevanje sredstev državam članicam pred vstopom v EU. No, ampak kakorkoli že mislim, da na to vprašanje ni potrebno eh, odgovoriti leta 2010. Dodatno vprašanje? Ja, hvala. Hvala lepa za ta zanimiv in pa zelo diplomatski odgovor. Administrativni stroški so primerljivi stroški za zunanje zadeve. Meni se zdi, da bi se moralo to razmere spremeniti. Mislim, da je to tudi vaša naloga. Torej, držim pesti za vas in upam, da boste učinkovito upravljali svoje delo. Ja, rzeczywiście, e, rzeczywiście w... Gospod Landowski, še minuta. Ja, res je. Razdelek 5 je nekoliko obsežnejši kot pa številka 4. Razdelek 4 spada pod pristojnost gospe Ashton, tudi sama ima se ta predstavitev. Torej 45 milijonov evrov za 7 let za Evropsko službo za zvonane delovanje. Hvala, gospod Sombergat, za skupino KUE. Ker ni tukaj, je kdo drug? Ja, prosim. Muito obrigado. Eh, nós temos... Ja, hvala, predsednik. Govorili smo o učinkovitosti pri popravljanju nepravilnosti in pa izboljševanja učinkovitosti. Ampak ni pa nikakršnega dejavnika za učinkovitost, ki poskrbel za prave politične odločitve s proračunskimi posledicami. Ali se kandidat zaveda tega, da so številne proračunske postavke v bistvu podvržene zelo navskrižnim interesom. Torej, ko govorimo o naslednji finančni perspektivi, kaj so ničelne finančne perspektive? Kaj mislite, da bodo glavne eh, finančne in proračunske prednostne naloge v naslednjem obdobju? Mišljenje eh, eh, o torej, prihodnosti in o prihodnosti finančne glede naslednje finančne perspektive, mislim, da smo se v preteklosti že nekaj naučili, kakšen je ta nauk. Sveda se vedno govorimo o političnih spletnostnih nalogah in bi to potem seveda vključil v program, pogosto pa naletimo na finančne ovire. Ena izmed glavnih težav je, kako najti tiste glavne smernice. Glavna smernica naprimer je lahko okolje in pa podnebne spremembe. Ampak to je treba nekako tudi ustrezno predstaviti ljudem. Prejšnji svežnji so imeli nekakšne glavne smernice, naprimer enotni trg, tudi v okviru svežnja Lords, potem monetarna unija, drugi svežen, potem pri prodju, širitev, tudi tukaj smo videli kar nekaj mešnih občutkov v Evropski uniji, sedaj je prva brozva komisija pa je bila namenjena zlasti lizbonski agendi. No tudi to ni povzročilo ravno kakšnega velikega navdušenja. No tudi sedaj imamo težave, ne vemo, kako se dogovoriti o tem, zakaj ne bodo glavne politične in finančne prioritete v naslednji perspektivi. To ne bi določil tudi pregled proračuna, no a sedaj ta pregled nekoliko zamuja. Zato je bilo pametno, da smo ta pregled predstavili v čas naslednjega kolegija komisarjev. No, sedaj vemo, da gospod predsednik Barozo želi, da se najprej sprejme strategija 2020, kar je glavna prednost naloga. In glede na to bomo pregled opravili najprej do julija, ne pa prej. Torej, to bo politična obravnava in potem smo že zelo blizu naslednji časovnici, naslednjega finančnega okvira. Grazie, vole uh, replicare per un minuto, onorevole. Želite še dodatno vprašanje? Minuto. Ja, hvala. To je bil koristen odgovor, kandidat za komisarja. Kaj me najbolj zanima? Sedaj se približujemo časovni za naslednjo finančno perspektivo, zakaj ne bi uporabili revizijskega postopka za finančno perspektivo in to razširili še za naslednjo obdobje 2015-16. Pri novi finančni perspektivi torej. Minuta, kandidat za komisarja. No, mislim, da ste to vprašanje prevzeli pri nekomu, ki se zauzema za to podaljšanje. To je ena izmed rešitev na težavo tega, kako uskladiti mandat parlamenta s trajanjem finančnih perspektiv. Nekateri so predlagali, da bi mandat parlamenta podaljšali na sedem let. To ni bilo ravno pozitivno sprejeto. Sedaj je obdobje pet let in tudi v pogodbah piše, da je to minimalna doba, torej pet let je minimalna doba tudi za podaljšanje. To pa ni edini način, kako uskladiti oba mandata, torej uh, finančni okvir in pa mandat parlamenta. No, ampak mislim pa, da se parlament uh, predvsem zauzema za to možnost. Ja, sem mi pare di capire di no, o qualcosa. Je gospod Andreas tukaj? Mislim, da ne. Ali jo kdo nadomešča iz njene skupine? Sedaj pa še gospod Jerehauser, ali je tukaj? Ne. Torej se zaenkrat, gospod predsednik, spoštovali smo časovnico. Še celo minuto prej, ko smo končali. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, res ste se odlično odrezali. Odlično, torej vodite odbor za proračunski nadzor in res znate spoštovati pravila. Upam, da bodo tudi člani iz mojega odbora želeli dokazati enako disciplino kot vaši. Sedaj pa v imenu skupine EPP Haverburger. Gospod Lebanovski, kot da veste, da je tukaj med dvema um, naslednikoma. Hvala lepa, gospod predsednik. Veste, da smo se dobro spoznali v pogajanjih o finančni perspektivi. Zato moram povedati, da je njegovna strokovna podlaga in parlamentarna podlaga za mene sporna. Vendar pa sva oba spoznala tudi, kako smo v težavnih časih pogajanj leta 2006 prišli do tega, da celotna komisija ni vedno bila enotna glede lastnih predlogov. In zato imamo nekaj ostankov in pomakljivosti še danes. Zato bi vas rad poprašal sledeče. Glede na izvajanje posledic določb Lizbonske pogodbe, kdaj bomo imeli vsaj ocene potrebnih sredstev, ki jih potrebujemo za Lizbono ne samo za SKP, temveč za vse politike Evropske unije, kakorkoli bomo to že oblikovali po različnih fazah. In nadalje, umestni pregled ali ne bi to bil ustrezen trenutek, da premislimo o preverbi večletnih programov in zato, da bi zagotovili več prožnosti pri instrumentih in to pravočasno in da to ne pustimo za čas po letu 2014. Merci, monsieur Lewandowski, pour une minute. Hvala lepa. Dve minuti imate, gospod Lewandowski. Kolega Boga. Mi je pomagal pri svojem delu, ki sem ga začel leta 2004 v odboru glede prilagoditev Lizbonski pogodbi. Rečem, da to ni samo tehnično vprašanje. Kmalo bomo lahko predložili nekakšno umestno rešitev za pragmatično časovnico. To smo se dogovorili tako, da bomo vmes počakali še do tega, da se bo primarna zakonodaja prenesla v zakonodajno uredbo o finančni perspektivi in pa med institucionalni sporazum. Vem, ta dva dokumenta sta ključna. Trenutno sta še notranje razprave v komisiji. Oba dokumenta potrebujemo. To piše tudi v pogodbah. Po privolitvi parlamenta mora svet. Večletni okvir sprejeti. No, tudi pri poročilu o medinstitucionalnem sporozumu je treba gotoviti, kako povečati fleksibilnost. Naprimer, pri izredni pomoči, pri skladu za globalizacijo, za večjo fleksibilnost in podobno. pogosto nimamo veliko prostora, nimamo veliko manevrskega prostora in pa časa za odločitve. Kot sem že rekel, želel bi, da nekako spremenimo vzvode, kajti če ne, ne moremo izpolniti dodatnih potreb. Finančno perspektivo smo morali trikrat spremeniti, spremeniti um, no, leto 2006 bi najraje kar pozabil, veste. Uh, eh, hajme. Hvala. Rajmer ne želi več podati do, dodatnih vprašanj. Gospa Hauk, podpredsednica. Hvala lepa. Pogosto govorim o agencijah, tudi danes. Te ne padajo kar z neba, sami jih ustvarimo, zakonodajnimi akti. Kaj menite, gospod kandidat za komisarja, kakšne so trenutne razmere, ali menite, kot nekateri vaši kolegov in tudi mojih kolegov, da bi neodvisne agencije morale podpirati vlogo komisije, ne pa jo šibiti, tako kot to mislijo nekateri kolegi. Če da, kako bi to spremenili, če ne, pa gotovo menite, da je zelo pomembno zagotoviti več učinkovitosti pri delovanju, to pa ne zadeva samo agenciji, temveč celotno komisijo. In če ne, ali bi se vam ne zdelo, ne zdelo primerno, da bi evropski zakonodajalec dobil kakšno spodbudo za to, da bi bolj spoštovali pravila pri agencijah. In tako bi se lahko predstavljali, da bi to bila kategorija ali podkategorija, za vse te agencije in da bi to resnično tudi ustvarili. Si, že Levandovski. Hvala, gospod Levandovski, dve minute. Kar zadeva agencije, decentralizirane regulatorne agencije, to je bil razvoj dogodkov ad hoc. Nismo imeli pravih pravil ali uredbe, čeprav imamo od leta 2004 redne presoje vpliva ki jih tudi izvajamo. Kar zadeva proračunsko razsežnost tega, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Mislim, da ne bi imeli nič več od prilagajanja inflacije. Pregledati moramo de la rozije. Mislim, da je to 40 milijonov ali nekaj takega. To so dodatni stroški. In imamo tri agencije za nadzor finančnih trgov. To je posledica finančne krize in posledica sklepov skupine dela rozje. Kar zadeva upravljanje. Dobro vemo, kaj manjka, tisti parametri. Parametri za merjenje uspešnosti teh agencij. In to je bilo navedeno tudi v sporočilu komisije lani kot spremljanje, ocene napredka. Medinstitucionalna skupina je bila ustanovljena, gospa Hauk. Gospa Hauk je v tej skupini in ga gresle tudi Anjensen. Srečali se bomo torej na ravni te medinstitucionalne skupine in razpravljali bomo o pomankljivostih v, v, v upravljanju. Ampak kar zadeva proračun, eden od sklepov in mislim, da ta sklep prihaja tudi od parlamenta. Namreč, eden od načinov, kako bi lahko evropski proračun naredili bolj prožen, je tako, da zmanjšamo število razdelkov. Naprimer, da bi zagotovili več prožnosti. Ampak to gre v nasprotju s tem, da si ne želimo nič več dodatnih zapletov. Eh, parole, Hvala, gospod Alvaro, podpredsednik skupine Alde. Eh, gospod Barozo je navedel dve prednostne naloge. Prvi, prva je boj proti gospodarski in finančni krizi, naslednja pa je raziskave in razvoj. In v obeh smo upleteni mi kot proračun, odbor za proračun. Kar zadeva boj proti gospodarski in finančni krizi, zanima me vaše osebno stališče. Ste komisar za Evropski globalizacijski sklad. Ali menite, da je to uspeh? To torej je mehanizem, ki deluje na podlagi sofinanciranja, ali je ustrezen, ali bomo imeli proračunsko vrstico za to v prihodnosti in na kakšni pravni podlagi bo tam. Torej, kaj se bo zgodilo v prihodnosti? Kar zadeva raziskave in razvoj, zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi z vmesnim pregledom sedmega okvirnega programa, kako bi lahko bolj učinkovito spremljali porabo sredstev za raziskave, torej kaj dobimo za svoj denar in ne nazadnje še vaše mnenje za osmi okvirni program. Hvala. Gospod Levandovski, dve minuti za ta dva, te dve vprašanja. Sklad za globalizacijo je bil vzpostavljen kot odgovor na tiste strahe izražene na francoskem referendumu, ampak sedaj mora odigrati svojo vlogo, kaj ti vedno večkrat vidimo, kaj se dogaja na trgu dela. Kar zadeva globalizacijski sklad, tukaj veljajo določena pravila, naprimer del se je premaknil iz Irske in tudi kar zadeva vprašanje javne podpore za novo podjetje na polskem, torej v moji državi, v času krize je pomembno naslednje. Posebna prilagoditev, modifikacija sklada za globalizacijo in sicer, da bi zmanjšali število redundanc, ki so potrebne za ta sklad in sicer iz 1000 na 500. Govorili smo o širšem okviru in o drugih mehanizmih, ki bi bili bolj na voljo, če so potrebni, ampak to je nekakšen diskrecijski mehanizem tistih, ki prvi pride, prvi melje. Imamo različna področja v Evropi, naprimer v Gdansku je industrija ledje delništva in te industrije niso pripravljene najti svojega mesta v okviru tega sklada. Imeli smo torej odpuščanja, bili so odvečni delovci in za njih moramo najti mesto v naslednji finančni perspektivi. Več moramo imeti mehanizmov prožnosti in to mora biti vključeno v institucionalni okvir kar zadeva raziskave, mislim, da bi to moralo biti dopolnjeno vprašanje, kajti zmakalo mi je časa. Eh, eh, Če je cilj globalizacijskega sklada ta, da bi bila globalizacija v Franciji priljubljena, potem sklad ni uspešen. Gospod Alvaro ima pravico še do dopolnilnega vprašanja. Hvala veliko ljudi želi imeti sredstva iz tega sklada. Videli pa bomo, kaj se zgodi v prihodnosti. Zanima pa me naslednje. Kako bo to šlo skupaj z Evropskim socialnim skladom? Dobro poznate postopek, kako to poteka, ampak moje dopolnilno vprašanje vam daje možnost, da podrobneje spregovorite o raziskavah in razvoju. Hvala, gospod Levandovski odgovoriti moram v zvezi z raziskavami. Tudi kar zadeva postopek. V tem smislu imamo veliko nalogo za prihodnje proračune in sicer ITER, obseg financiranja, je tukaj širši, kot si lahko privoščimo, in drugi je Galileo to sta dva težko kategornika. Drugi problemi so manjši tudi na področju raziskav. Si, eh. Hvala. Gospod Čupov za zelene. Yes, um, like, uh... Hvala. Vrnite se želim na nekatere vaše govore v zadnjem mandatu parlamenta. Tam ste trdili, da okolje škodi gospod, ponovni oživitvi gospodarstva. Takšno nasprotovanje bi vplivalo na načrtovanje prihodnih proračunskih vrstic in mislim, da imamo sedaj dokazila, da so stvari obrnjene, da če bomo spretni, bomo združili trajnost zelene tehnologije in potem bomo dobili nova delovna mesta, nov, nove gospodarske rezultate in oživili bomo gospodarstvo. Zanima me, ali ste spremenili svoje mnenje. Hvala, gospod Levandovski, dve minuti. Congratulations on. Čestitam, kajti zelo dobro ste se pripravili in že trikrat ste se oglasili. Res je. Govoril sem o problemu države, ki temelji na izpustih oglika. To je moja država, torej mi, Poljska, smo zelo proevropski. Imamo pa eno veliko težavo in sicer ta težava je povezana s segrevanjem ozračja več kot 90 odstotkov električne energije dobimo iz industrije, ki proizvaja oglik. Prav imate, tukaj imamo veliko priložnost. Delno lahko sofinanciramo iz okvira načrta za oživitev gospodarstva, naprimer skladiščenje in tako naprej. Strinjam se, to je verjetno sprememba mojega stališča, strinjam se torej, da je zelena industrija eden najbolj obetujočih, obetajočih za prihodnost. To pa mora izhajati iz argumentov za okolje v prihodnosti. Sedaj lahko to razumem, kajti tudi v svoji državi lahko vidim resna prizadevanja za to, da bi izpolnili standarde Evropske unije ki temeljijo na premogu, gre za neodvisnost. Ampak tukaj je pomembna tehnologija. Pilotni načrti so del tega načrta za oživitev gospodarstva in to velja tudi za moje sodržavljane. To je lahko torej priložnost. Hvala. sedaj, ko govorimo o tem, je prvi projekt za zajem in skladiščenje oglika že začel obratovati v mojem volilnem okrožju. Gospod Doro. Kandidat za komisarja. Govorili ste o reformi pristanišč v, na polskem prebrala sem to, kar ste v preteklosti povedali o konkurenčnosti, zanima pa me, kaj menite o konkurenčnosti na liberaliziranem trgu in državni pomoči. Kako obravnavate to povezavo med Evropsko zakonodajo o konkurenčnosti in državni pomoči, še posebej kar zadeva prestrukturiranje določenih sektorjev. Hvaležna bi vam bila za vaše mnenje o državni pomoči v zvezi s tem find, but... Mislim, da boljšega laboratorija v tem smislu ne morete najti, kot je Poljska, moja država. To je bil primer ladjedelništva in to so bile tri velike ladjedelnice, za, katera, za katere so začeli veljati ti resni evropski zakoni na področju konkurenčnosti. Strinjali smo se z logiko zakonodaje na področju konkurenčnosti in svojega konkurenčnega položaja ne moremo krepiti s pomočjo javnih sredstev. Kajti v tem primeru gre za izkrivljanje konkurence in ne za novo konkurenco. Vendar, po drugi strani, lahko razumemo, da je težko ne mudoma ali v kratkem času preiti iz prejšnjih industrijskih ureditev in preiti na nove. Imeli smo evro, ki se je hitro pojavil. Usoda konkurenčnosti, torej je taka, da je konkurenčnost izbrisala tri velike lade delnice na polskem. Monsieur, uh, Koval. Hvala. Gospod Peves je pravkar prišel. Minuto. Beseda je vaša za minuto. E, bardzo. E, eh, porušiti... Hvala lepa. Kandidat za komisarja. spregovoriti želim o zunanje politiki v EU. Zanima me, koliko sredstev menite, da bi morali nameniti službi za zunanje delovanje. To je ena od novosti v okviru Lizbona, ampak zelo pomembno področje. Zanima me tudi, kaj menite o financiranju evropskega partnerstva. To je zelo pomembno področje, ampak bodimo odkriti, sredstev za to ni dovolj na voljo. lahko torej podate svoje mnenje, kako vi vidite to stvar in kakšna bi bila idealna raven financiranja za vzhodno partnerstvo. Zato, da bi v EU lahko konkurirali Rusi v teh državah. Hvala, gospod Levandovski, dve minuti. Politika za granično. Hvala. Razdelek 4 za zunanje zadeve je zelo glasen potem, da potroča glavobole. V prejšnjih pogajanjih je povzročal težave v pogajanjih o proračunu in to velja tudi za preteklost. Tukaj imamo največje število novih nalog, ki ne spadajo v dano leto za proračun. Veliko jih je v okviru tega razdelka, ne samo za službo za zunanje delovanje. Tukaj sta Kosovo, Palestina in izpolniti je treba določene zahteve v svezi s financiranjem. Vzhodno partnerstvo je bilo najprej opisano kot cilj, ampak sredstvo za to ni bilo na voljo. V sosedski politiki imamo 600 milijonov evrov na voljo za to vzhodno partnerstvo, ampak to niso nova sredstva, ne prihajajo od novih finančnih virov, tukaj gre za prerasporeditve in za marže. Od tam smo torej zagotovili teh 600 milijonov evrov. Imamo veliko geografsko področje, ki ga je treba pokriti in sredstva moramo zelo pametno porabiti. Če pa želimo dodatna sredstva, jih bomo morali zagotoviti zunaj evropskega proračuna. V letu 2010 in 2011 nimamo veliko manevrskega prostora za dodatna sredstva, kajti, kako sem že povedal, tudi v razdelku številka 4 nimamo manevrskega prostora ni mogoče naenkrat povečati količino denarja. Vendar, pametna in spretna uporaba denarja je pa nekaj, o čem veste vi več kot jaz. No. Gospod Koval, želite podati dodatno vprašanje? Ne. Dobro, potem pa ima besedo gospa Mihajlova Njemski. Gospodin predsedatelj, vžemi gospodin Levandovski, eh, pusti. Hvala, gospod predsednik gospod Lewandowski, gospod Lozovič je že skoraj izčrpal vprašanje, ki sem ga nameravala zastaviti sama, ampak vseeno vas želim tudi sama nekaj povprašati. Povdarili ste, da bo komisija nujno pregledala finančno uredbo v luči nove službe za zunanje delovanje. Ali nam lahko poveste vsaj neko začasno časovnico v zvezi s tem? In drugič, zanima me, kako vidite svojo ulogo kot komisarja v dialogu med parlamentom in svetom na področju skupne zunanje in varnostne politike? Minut. Hvala, gospod Levandovski, dve minuti da se ne bi preveč ponavljal v zvezi z Evropsko službo za zonanje delovanje. To ni enostavn problem za revizijo finančne uredbe, to bo pregled po hitrem postopku. V nasprotju z točko 17 nedavne resolucije parlamenta, kajti nedavna resolucija za proračun za leto 2010 v Evropskem parlamentu je zahtevala, da bi se vsa vprašanja, ki so povezana z finančnim pregledom, izvajala v okviru triletnega pregleda finančne perspektive. To ni mogoče v okviru pos hitrega postopka, ampak če želimo izpolniti nalogo, torej vzpostaviti to službo do konca aprila. Potem moramo izvesti pregled finančne uredbe po hitrem postopku, ne glede na to, kaj meni o tem gospa Gresle in vem, kakšno je njeno stališče. Pravi problem pa sem že opisal, namreč tu mora biti neodvisna institucija v okviru finančne uredbe. To pomeni, ne mora biti odgovorna za upravne izdatke, ampak tudi gospa Ashtonova prav gotovo odgovarja na vprašanje v tem smislu. Zato bom zadeve pustil odprte, ampak kar zadeva polno odgovornost komisije za operativne izdatke, potem bi morala ta služba imeti polno nadzor nad tem. Ampak najpomembnejša izjava pa je, da v obeh vidikih, torej, da je upravno ločena institucija in tudi operativno, vendar mora odgovarjati parlamentu v zvezi z razrešni, razrešnico, torej, da je parlament tisti, ki mu odgovarja. Hvala. Euh, Hvala lepa. Gospod Kelfin. v imenu socialistov. Gospod Levandovski, vsi vemo, da kar se razvoja evropskega gospodarstva tiče, nimamo dovolj sredstva na razporago in to še posebno v tem času. Evropska unija mora storiti vse, da bi bili bolj učinkoviti pri porabi sredstev. In možna smer bi lahko bila, da bi vključili bolj tudi Evropsko investicijsko banko. V političnih smernicah komisije gospod Barroso pravi, da bo potrebno združevati posojila Evropske investicijske banke in sredstva EU. Gospod Levandovski, koliko bo EIB tudi delila breme razreševanja krize Evropske unije in ali se vam zdi, da ima gospod Barozo preveč nerealističnih upanj glede te banke in kaj menite glede posojil EIB leta 2007 na področju raziskav in ali bi bili pripravljeni razmisliti o novih instrumentih za to, da bi olajšali dostop do sredstva Evropske unije, srednjeročno gledano, kljub temu, da si Barozo ne želi preveč birokracije. Hvala lepa. Gospod Levandovski, dve minuti. Uh, Glavno sredstvo in odziv proračuna na krizo je načrt za oživitev gospodarstva. Gre za tri fazni način financiranja. Prihaja nekoliko pozno. Imamo 5 milijard evrov, to je predvsej malo, v primerjavi eh, sredstvi, ki so jih namenile države članice. Poleg vašega vprašanja, kaj bi morali še omeniti, je tudi to, koliko so nasplošno evropska sredstva dostopna in da bi namenili več sredstev tudi za kohezijo. To je bil, bilo eno od sredstev. Kar se EIB tiče, pa vloga te raste. In želeli smo jo vključiti v to, da bi tudi izboljšali smo jo dokapitalizirali, da bi izboljšali njeno delovanje. Imamo pa tudi pravno zavezo, da bi bančni sistem pridobil prek posojil EIB, zato da bi se lahko bolj angažirali. In to je pogodbena obveza. To je torej določeno sredstvo, ki ga imamo na razpolago. 75 milijard evrov letno z vsemi dodatnimi posledicami ima vrednost več kot 200 milijard evrov zaradi teh vzvodov, ki delujejo. In zato se tudi usmerjam v nove finančne instrumente, ki bi jih naj vključili v to, da bi razširili možnost delovanja, učinkovitega delovanja evropskega proračuna. Chargé, monsieur... Če prav razumem, je gospod Barozo prosil nekdanjega direktorja IMF-a, da predlaga načine, kako bi EIB lahko bolje prispeval k financiranju izven EU. Želite še minuto, prosim? Uh, Če je vloga EIB povečana, ali boste razmislili o ukrepih, da ne bomo prihajali do podvajanja nalog pri sredstvih. Če bomo imeli preveč usporednih finančnih instrumentov, vključujoč tudi zasebni sektor, potem bo proračunska politika Evropske unije v nevarnosti podvajanja. Kako bi se lahko temu izognili? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Levandovski, minuta. EIB e je lahko inštitucija IMF za evroobmoče in to seveda pomeni bolj pomembno vlogo EIB. Vendar pa, Če bi naj vse skupaj bilo učinkovito, moramo to zajeti tudi v sistem nepovratnih sredstev skupnostnega proračuna. Gre za nadzor javnih izdatkov. Gre za različne tradicije v različnih državah. Tudi v moji državi imamo težave. Zasebno javna partnerstva na polskem ne delujejo tudi zaradi predsotkov proti temu, zaradi težav, vključujoč prevar in goljufi. In to je seveda zelo težavno za državo, ki šele 20 let razvija novo javno upravo. Če pa želimo izkoristiti vse možnosti, je edina pot, da uvedemo nove finančne instrumente in EIB je eno, ena najpomembnejših sredstev za to. Hvala lepa. Gospod Godmanis, minuta prosim. Hvala lepa. Rok za Evropski socialni razvojni sklad je že potekel in vsote, ki je bila določena, države članice ne bodo sprejele. Vse skupaj se je spremenilo. Sklad za kohezijo rok imamo konec letošnjega leta. 16 milijard je bila končna številka in eh, lahko se zgodi, da bo ta številka še narasla. To pomeni, da države članice niso izpolnile svoje naloge. Vprašanje pa je, Kakšno je vaše mnenje? Kako bi naj ta sredstva uporabili? Za solidarnost, za boj proti posledicam globalizacije ali karkoli drugega. Ali zato, da ta sredstva vrnemo državam članicam. Ni popolnoma jasno, kako to se izgleda. Kakšno je vaše mnenje? Hvala lepa. Dve minuti, gospod Levandovski but this of course the signal that the political promise was not delivered. Seveda, teh obveznosti nismo izpolnili. Poleg vseh prizadevanj nismo dosegli naših ciljev. Na tem področju. Glavni vir neizpolnjenih obveznosti bo in je kohezijska politika. Zaradi pravila N plus 2, N plus 3 za nekatere države. Ne morem že sedaj točno povedati, kako in kaj, ker je to zelo široko priznana težava. Gre za reciklažo sredstev in to je zelo težavna naloga glede na krizne razmere in glede na primankljaje nekaterih držav. Poleg tega gre tudi za točko 17 medinstitucionalnega dogovora. Gre za to, da bi namenili dodatna sredstva za nekatera področja, tudi morda vključujoč mojo državo, vendar pa ne pričakujte od mene sedaj in tukaj gre za kolegijalnost do drugih kolegov v komisiji, zaveze z moje strani, kako bi razrešili te težave, ki ste jih dobro našteli in zelo natančno opisali. Hvala lepa, gospod Godman iz Minuta. Naslednje vprašanje o prihodnosti. Kot odziv na krizo imamo sedaj več predplačil za kohezijo. Vendar pa še vedno bi lahko tukaj prišli do težav, kar se odbora za regionalne zadeve in proračun tiče. peti. Ljudje si želijo znižati sofinanciranje eh, z ravni držav članic. In vprašanje je, če si ogledamo, 1. oktober smo imeli 24 odstotno izpolnjevanje kriterijev. Vprašanje pa je, kakšne, kakšno bo vaše stališče, če banke ne bodo nudile financiranja in države ne bodo imele sredstev, ali boste namenili še več predplačil, ali se boste vrnili na vprašanje, ki ga je zavrnil svet, da ne bo samofinanciranja strani države članice in da bo skupnost Evropska unija prevzela to za obdobje dveh let. Minut. Hvala lepa. Gospod Levandovski, minuta. So-called decommitment and the other issues in cohesion are double-faced. Seveda, tukaj gre za dvofazno, dvofazni pristop. Po eni strani imamo prednosti, po drugi slabosti. Ne bi želel popolnoma izključiti sofinanciranja glede na stališče, ki ga je sprejel svet. Mislim, da je to misija nemogoče. Zato mislim, da se je potrebno osredotočiti na predplačila in na ostale previdnostne ukrepe v dveh fazah. Prvo fazo smo imeli leta 2008, drugo 2009, kako bi lahko povečali dostopnost financiranja kohezije, čeprav posebno, kar se protikriznih ukrepov tiče. Torej, osredotočamo se na spremljive politično dostopne zadeve. Tant que... Hvala lepa. Kakorkoli že. Evropo pač financiramo kot jo, vrtimo pa se v krogu, kajti države članice so tiste, ki namenjajo sredstva za skupnostni proračun. Je pa njihova odločitev, kako bodo to storile. Je pa to eno od pomembnih vprašanj, ki se jih bomo morali v prihodnosti še ogledati. samo mimo grede, odbora regije in Agri sta prosila za to, da bi lahko zastavili, zastavila vprašanja in pozdravljam predstavnike odborov, Gospod Castro ima na voljo pet minut. Minuto za vprašanje, dve minuti za vprašanje odgovor, potem pa bo gospod Kast dobil še minuto za dodatno vprašanje. Prosim. Gospod predsednik Lamasur, hvala lepa tudi v imenu odbora Agri in za priložnost, da zastavim vprašanje. Gospod kandidat za komisarja, prihodnja oblika Evropske unije bo seveda pomembna po letu 2013 ko govorimo o potrebah, da bi znižali vire. V neuradnih dokumentih smo lahko veliko stvari že prebrali v zadnjih tednih. Gre za to, da bi znižali te vire. In to seveda ne pomeni, da bomo imeli bolj konstruktiven razvoj kmetijstva in tudi ne bomo imeli več varnosti na področju živil. Glede na to, če si ogledamo različna področja v tej panogi, se lahko zgodi, da bomo na koncu morali nameniti več sredstev, naprimer v Franciji, Nemčiji in Španiji, in bomo povzročali tudi izkrivljanje na trgu. V ZDA so v zadnjih nekaj letih izdatke povečali zaradi anticikličnih programov in ciljev v nacionalnih programih. Dva in pol milijona kmetov je v ZDA, v Evropi pa deset milijonov. Tako da tukaj tu ni pravo razmerje. Kako bo izgledala bodoča usmeritev, glede razporedite sredstva na tem področju? Evropska unija nameni manj kot odstotek vseh izdatkov, za kmetijstvo to je veliko manj kot v ZDA. Si, monsieur le, monsieur... Hvala lepa. Gospod Levandovski, dve minuti. Prav imate, gospod predsednik. Manj kot en odstotek namenjamo kmetijstvo. Javno mnenje seveda meni drugače. Gre torej za popolnoma skupno politiko. In nekaj dodajo tudi države članice zaradi razlik pri neposrednih plačilih. To je seveda velika razlika v primerjavi s 70-80 leti. Pričakujem pa pred pripravo kmetijske politike kot smo to storili leta 2002. In dosegli smo znani dogovor med Francijo in Nemčijo za obdobje 2007 in 2013. Točno to bi morali uporabiti tudi sedaj, kajti v Parizu bomo imeli in že imamo sestanke kmetijskih ministrov. torej kmetijski lobby, je zelo dobro organiziran v Evropi. Več kot 20 ministrov različnih držav, ki imajo različne strukture kmetijstva, so še vedno za podpore na področju kmetijstva. Seveda, takšna pač je realnost, vendar pa moramo to tudi spremeniti. Gre tudi za navzkrižno skladnost zajeti moramo več okoljskih vprašanj. Pri tem, kako usmerjamo sredstva. Modulacija mora biti del kmetijskega svežnja, vendar pa ne morem si zamisliti popolne renacionalizacije tega pomembnega skupnega področja evropskih politik, tudi kar se proračuna tiče ne. Merci, Hvala lepa še minuta za dodatno vprašanje. Hvala lepa za vaš odgovor, komis, eh, gospod kandidat za komisarja. Kljub temu, kar ste dali na koncu, bi vas rad vprašal, ali se strinjate, da bi renacionalizacija pomenila izkrivljanje trga. Hvala lepa. Gospod Levandovski, prosim. Yes, is... Da, odgovor je da. To je bil eden od argumentov, v našem sporu, ko smo govorili, da nismo za renacionalizacijo. Gre za zelo zapleteno vprašanje financiranja kmetijstva in kohezijske politike. Gre za tudi sklad za evropski regionalni razvoj, in ki bi naj vključeval tudi teritorijalno kohezijo, kot je bilo to pred to finančno perspektivo, del drugega razdelka. Tukaj gre za kmetijsko politiko. Modulacija da, renacionalizacija pa ne. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku De Castro za vprašanja. Gospa Hubner pa je predsednica odbora za regionalno politiko. Pozdravljeni. Tako kot gospoda Castro imate tudi vi samo minutko, se opravičujem. Potem Po odgovoru pa boste imeli še minutko za dodatno vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorili bom o angliščini. V pisnem odgovoru na četrto vprašanje ste dejali, da bo potrebno prihodnji proračun osredotočiti na ustrezno identificirane izzive, konkurenčnost, podnebne spremembe in energetika. Reforma iz leta 2006, reforma kohezijske politike je to politiko drugače razpredila, torej ravno na konkurenčnost, inovacije, energetsko učinkovitost, podnebne spremembe in pa obnovljivo energijo. Imam kratko vprašanje. Bila bi zelo hvaležna, če bi lahko razložili, zakaj. Očitno menite naslednje. Tradicionalne politike niso ustrezne za naslednje izzive, ki nas čaka v prihodnosti. Vsaj tako se zdi. Hvala lepa, gospod Levandovski. No, kljub temu, da so oba Poljaka v, v angleščini. No, ampak gledajte, ni to. Točno. Tudi v uvodnih besedah sem dejal, da ni res, da je vse tradicionalno tudi zastarelo. Ampak treba pa je poskati nekakšno ravnotežje med inovativnostjo in pa že obstoječimi sporozumi. Enako velja tudi za kohezijsko politiko, tudi za večplastno upravljanje kohezijske politike. Ta je bila zastavljena za boljšo kakovost upravljanja financ, kot pa se potem izkazalo. No, ampak učili smo se šele z izkušnjami. To velja še posebej za lokalne skupnosti v srednji in pa vzhodnji Evropi. Pri ocenjevanju in pa naslednjih smernicah za kohezijsko politiko, se marsikaj spreminja, temu se je treba prilagoditi, pa tukaj ne gre samo za drugačno porazdelitev, ampak gre tudi za to, da je treba čim bolje izkoristiti potencial različnih regij. Ne moramo samo odpravljati ovir, ampak je treba čim bolje izkoriščati potencial posameznih regij. Paradigma se res da nekoliko spremenja, ampak mislim, da so regije še vedno lahko eh, mehanizem za um, konkurenčno, zeleno, čisto gospodarstvo. In to spada tudi v tako imenovano lizbonizacijo kohezijske politike. To pa ni v nasprotju s samim konceptom ozemljske kohezije, kar je sicer tudi nekakšna novost v primarni zakonodaji Evropske unije. Hvala lepa. Um, še kratka pripomba. Če se prav razumela. Rečem, da sem zelo hvaležen za to, da menite, da je kohezijska politika moderna politika. Tega prej nisem menila. To boste očitno poštevali tudi pri pripravi nove finančne perspektive. Gospod kandidat za komisarja številne dejavnosti, ki so že v teku in pa naložbe v podnebne spremembe, konkurenčnost in energetika, vse to zahteva uh, nacionalno in regionalno ukrepanje skupaj. Hvala lepa, gospa predsednica. Sedaj je torej ponovno član odbora za proračun. Najprej minuta. Jose Manuel Fenanš, imenu EPP. Hvala lepa, predsednik. Pri podnebnih spremembah mora Evropska unija pokazati solidarnost. Škoda. Evropski voditelji niso vodili ustreznih posvetovanj s parlamentom, sedaj so predstavili sklad za soočanje revnih držav s podnebnimi spremembami, ki ne bi začel delovati leta 2012. Evropska unija ne sme pozabiti na svoje stališče pri vsem tem. Gospod kandidat, vemo, kakšne so znanstvene raziskave, kakšni so pilotni projekti. Države EU, predvsem te seveda, mora ostati tudi konkurenčne. Če želimo skupaj uskladiti podnebne spremembe in konkurenčnost, potem mislim, da bi morali že sedaj čim bolj ulagati ustrezne programe na, tem, na teh področjih. To bo seveda vplivalo tudi na večletne finančne okvire. To je popolnoma jasno. Hvala lepa. Dve minuti, gospod Levandovski. Javni izdavatski za raziskave so smiselni, če jih znamo prenesti v tržno izvedljive vzorce in pa v izboljšane sisteme. To ne sme biti samo sebi namen. Take izume je treba dati na trg in izkoristiti. In to je težava Evropske unije. Namreč to, da pri javnih izdatkih za raziskave smo zadosti dobri, ne zaostajamo za drugimi državami. Težava pa je v naslednjem. Nismo uspeli vključiti zasebnega sektora. To smo videli že pri projektu Galileo. Galileo naj bi financiral zasebni sektor oziroma naj bi to bilo javno zasebno partnerstvo, sedaj pa smo van uložili samo javna sredstva. To seveda postala pod vprašaj tudi podobne projekte v prihodnosti. Torej pri javnem financiranju pa ne gre samo za količino znesko, ampak tudi za poslovno kulturo, za inovativnost kot dela družbe in pa za podjetniški duh. Prav tako potrebujemo ustrezno socialno okolje, v katerem bomo javne izdatke za raziskave prenesli v čim boljšo konkurenčnost in pa čim boljše gospodarstvo. Prej ste omenili tudi našo zavezo revnejšim državam v boju proti podnebnim spremembam. Očitno je sedaj vse skupaj v domeni držav članic. Te so prevzeli obveznosti za samo 2 milijardi na leto. Med letoma 2010 in pa 2012 pa iz EU proračuna prihaja samo 205 milijonov evrov. Hvala lepa, ni več dodatnega vprašanja, sedaj pa gospa Francesca Balzani. Grazie, presidente. Od... Hvala, predsednik. Večkrat smo že slišali besedo fleksibilnost, to je sveda neizogibno. Proračun je bolj učinkovit, ko je fleksibilen. Instrumenti fleksibilnosti, ki jih določa institucionalni sporazum pri proračunu, ni zadosti močno zastavljen. To smo jasno videli pri tem, ko smo se morali ustrezno odzvati na finančno krizo. Tega nismo uspeli storiti. Evropska unija ima veliko sposobnosti, ampak kako pa bi eh, naredili evropski proračun bolj fleksibilen? Kako bi to zagotovili? Hvala lepa, gospod Levandovski, dve minuti. To je bila ena izmed najbolj pomembnih izjav. Namreč to, da moramo poiskati večjo fleksibilnost pri različnih postavkah in to na različne načine. Eden izmed instrumentov za izboljšanje je fleksibilnost. Uh, In to smo večkrat dejali tudi pri pogajanjih o proračunu. Za leto 2010 je bilo za 290 milijonov evrov sredstev za fleksibilnost. Pri fleksibilnosti pa je dobro to, da ta sredstva lahko preložimo v naslednja leta. To pa je dobro. Uh, In to je tista dodana vrednost fleksibilnosti. Dobro je, da je ta instrument vedno večji in obsežnejši. V prihodnosti bomo pri proračunu veli, imeli veliko neznank, veliko novih zavez in veliko novih obveznosti. Včasih so takšne obveznosti presenetljive tako za parlament kot tudi za komisijo. vedno treba najti nekakšen nov denar, treba biti čim bolj fleksibilen. In eh, če imamo za to samo dobrih 200 milijonov evrov, to ni ravno veliko. Če pa dodamo še 221, 221 za izredno pomoč in pa nekaj milijonov za solidarnostno pomoč, potem je vse skupaj dokaj veliko. In to je bil eden izmed večjih dosežkov pri pogajanjih za finančni okvir od leta 2007 in pa 2013. To moramo sedaj še nadgraditi in um, še izboljšati te mehanizme. Hvala. Francesca, minuta. Pensa che sia prioritario intervenire. Hvala. Ali se vam zdi pomembno da uh, spremenite še posebno problematične postavke, uh, predvsem mislim na 1A in pa 4. Tukaj vidim, kaj bo težava v naslednjih letih. Tukaj imam razprodelnico. V proračunu leta 2010 je slika precej lepa. 1A, 1B, tukaj ni nobenega manjverskega prostora. Pri 3E pa 90 milijonov evrov potem pri 4 en milijon evrov manjvenskega prostora. V naslednjih letih torej ni več veliko prostora, ni več veliko fleksibilnosti. No, videli bomo, kaj bo s pregledom. Tudi to bo treba poštevati. finančni okvir je bil že večkrat spremenjen. No, postavka oziroma razdelek 2 pa ima zagotovljena največja sredstva. Hvala. Ta številka nič je gotovo najbolj zgovoren podatek, kar smo jih danes slišali. Sedaj pa oseba, ki je rešila Evropsko konvencijo. Bilgec, ki bo sedaj rešil tudi evropski proračun. Žaluk, zelen. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Upravičeno ste že dejali, da je rimska pogodba veliko več govorila o lastnih virih, kot to počnemo danes danes vse skupaj spreminjamo. Včasih so bili to carinski prihodki, danes pa govorimo o sredstvih držav članic. In zato so države članice tudi v težavah, ko morajo namenjati ta sredstva, so pa v križnih razmerah. Z Lizbonsko pogodbo smo sedaj zašli tudi v težave, in eh, glede lastnih sredstev, in to ste že dejali, bomo morali o tem še govoriti. Komisija mora resnično odigrati ključno vlogo. Ali boste v komisiji poskrbeli za to, da boste dejavni na tem področju? Hvala lepa. Gospod Ladovski, dve minuti. govorimo o lastnih sredstvih, se veliko govori o skupini Lamasur. On je v bistvu začel razpravo o pregledu in pa o prihodnosti lastnih virov. To smo videli tudi v njegovih dokumentih in pa v njegovih stikih z nacionalnimi parlamenti. V času predstavitve ste že večkrat omenili, da je diagnoza ponavadi vedno ista. trenutni sistem je zapleten. V sklepih sveta iz leta 2005 smo videli, da sistem še nikoli ni bil tako zelo pleten. Ogromno izjem in izjem za izjeme imamo. To je bilo polno v nasprotju s začetno idejo lastnih virov. V 75 odstotkih je proračun odvisen od prispevkov držav članic. In država članice ponavadi vedno reče, I want my money back, torej želim svoj denar nazaj. Tako razmišlja države. Redu, torej vidimo, kakšna je diagnoza, ta je jasna, kaj pa predlogi, kaj storiti. Poglejte, naprimer, prva ekipa Baroza ni zelo veliko storila, glede lastnih sredstev, potem, ko komisar Šrar ni več bil komisar. Potem smo slišali tudi finski predlog, da še bo v smeri um, lastnih prispevkov držav članic v resoluciji parlamenta smo tudi zaradi dela Alana Lamasura veliko storili. Gospod Lamasur je bil tukaj zelo prepričljiv. Sedaj pa je moja odgovornost, da se odzovem in to v dveh fazah. Najprej pregled in potem nov predlog za proračun. Sedaj je treba predstaviti nov predlog za lastne vire. Ta mora biti politično izvedljiv. No, sveda bi bilo lepo, če bi sam lahko o tem odločal, ampak mislim, da so za to pristojne zlasti države članice. In naj sedaj citiram še gospoda predsednika vlade Brauna, ta je nedavno dejal, da. Ko smo uh, vzpostavili nov davek, smo izgubili Ameriko. Alors, Sedaj pa gospod Stefan Lefer. Euh, Pozdravljen, gospod Levandovski. Rad bi se navezal na eno izmed prejšnjih vprašanj. Vaš odgovor je pokazal, da dobro poznate proračunsko vprašanje in da ste dober menedžer. Kaj menite o višini EU proračuna? Sedaj smo slišali odgovor glede lastnih virov. Kaj pa menite o tem, da ima EU tako nizek proračun? Ali morda kot komisar želite, da bi Evropska unija imela tako visok proračun, da bi dejansko lahko bila večji akter pri okolju, raziskavah in inovacijah? Pa še nekaj glede kmetijstva, zelo na hitro. Prej ste govorili o prostovoljni politiki, ne o renacionalizaciji govorili ste o modulaciji, ampak ali podpirate sofinanciranje obeh stebrov SKP ali ne? Hvala lepa, gospod Levandovski, dve minuti. No, seveda, če si komisar za proračun, se zauzemaš za to, da imaš čim več sredstev, tako imaš tudi večjo vlogo. Ampak vedno je treba poštevati dejansko stanje. Vemo sedaj, da živimo v času krize ali pa v času po krize, kakor hočete, zato želim biti realističen. Vemo med zastavljenim proračunom leta 2004 in pa potem končnim eh, dogovorom leta 2006 je bila precej velika razlika. Ta razlika mora biti sedaj manjša. sedaj tudi v parlamentu želimo čim manj sprememb, čim manj predlogov sprememb, želimo um, pa seveda tudi vedno več sodelovanja in pa vedno posvetovanja. Pri EU proračunu je pomembno to, da je treba poštevati, da so prihodki manjši, potreba vedno večje. Torej, ne vem, več Evrope za manj sredstev, to je težko tukaj treba poštevati tudi indeksacijo proračunov. Proračuni sicer rastejo, ampak javni izdatki, pa tudi brez krize in pa tudi brez protikriznih svežnjev, naraščajo na nacionalni ravni bolj kot pa evropska sredstva. Indeksacija je sicer dokaj majhna. Kje je glavna težava? vedno je lažje zmanjšati prispevke v proračun skupnosti, kot pa v nacionalne proračune. To je um, politikom v posameznih državah članicam laže prodati javnosti. No, to, treba biti realističen, torej. Hvala. Hvala, gospod Lefol. Hvala. Ali to pomeni, da ste realist in da se strinjate z voditelji držav, ali ste bolj ambiciozni in se strinjate s poslanci? Sam. Zelo jasno vprašanje, prosim, gospod Levandovski. Bomo videli, kaj bo pokazala praksa, ampak to je stališče postenega posrednika. Želel bi si seveda več sredstev, kajti vem, kakšni izzivi nas čakajo in čakajo nas veliki izzivi še posebej v luči okolja. Imamo zelo pomembne in velike težave v zvezi s financiranjem ITER-ja in Galileja. Seveda pa so tukaj še drugi veliki projekti, ki zahtevajo milijarde evrov, ne samo milijone evrov. Ampak dobro, pokazala bo praksa. Sam bom pragmatičen v zvezi s tem, sem iz države, ki je največja neto upravičenka sredstev skupnosti. Sedaj pa se moram nekoliko denacionalizirati. Hvala. Seveda se bomo mi odločili, ali tisti, ki niso z nami, da so proti nam oziroma tisti, ki ki niso proti nam, da so torej z nami. Dobro. Zaradi vremenskih okoliščin sta dva poslanca prišla nekoliko kasneje, gospa Andreas, in v skladu s pravilnikom lahko postavil vprašanje za minuto, gospod Levandovski ima dve minuti na voljo za gol, potem pa dopolnilno vprašanje še minuto. Gospa Andreas, prosim. Allô? Yeah. Ja. Eh, merci, monsieur le président. Eh, je, euh... Opravičujem se, da sem prišla nekoliko pozneje, kajti veliko težav sem imela s pot, potjo v Bruselj. Zanima me naslednje. Že vsaj v zadnjem desetletju evropski proračun ni bil v celoti porabljen do konca vsakega finančnega leta. 5 do 10 odstotkov je neporabljenih sredstev, čeprav to prikazujejo kot rezultat zapletenih pravil. Po mojem mnenju to kaže, da ni dovolj analiz in posvetovanj v postopku priprave proračuna. Mislim, da morajo zahteve priti strani držav članic. In dejstvo, da imamo zapletena pravila, ne bi smelo vplivati na postopek načrtovanja. Zanima me, kako nameravate načrtovati oblikovanje proračuna in načrtovanje proračuna v prihodnih letih. Naslednje vprašanje pa je naslednje. Kaj menite o Evropskem parlamentu in o tem, da bi Evropski parlament lahko povečal izdatke v posameznih vrsticah? Hvala, gospod Levandovski. Uh, uh, Hvala. Gre za dve ločeni vprašanje. Eno zadeva obveznosti, ki so neporabljena, to je v zvezi s tem, da nekatera plačila niso izvedena v celoti, po drugi strani pa gre za obveznosti. Veliko obveznosti je neporabljenih, več kot 150 milijard evrov. Mogoče pa je vzpostaviti neko povezavo med plačili in obveznostmi um, vrzel pa bo vedno obstajala. Drugo vprašanje pa zadeva neporabljena sredstva in to je fiasko. Tukaj ne gre samo za napako, to je še drugo vprašanje, ampak to so neporabljena sredstva in to je velika napaka te politike, ki je bila, torej politika je bila opremljena s, tem, s temi sredstvi, potem pa jih ni porabila. O tem smo že več kot enkrat razpravljali v parlamentu in v okviru komisije ter sveta. Če bi finančna pravila to poenostavila, to vprašanje poznate bolje vi kot jaz, kako bi poenostavili ta finančna pravila, da bi imeli manj birokracije in manj neporabljenih sredstev. Kar zadeva načrtovanje, mislim, da bi v zvezi s tem morali razmišljati v podobni smeri. V prihodnosti ne moremo pričakovati, da bomo imeli strategijo letos, kajti kolegi bo relativno pozno začel v celotni meri delovati, in sporazum o osnutku proračuna pripravljamo. Nisem prepričan, kako bo s tem, ampak mislim, da smo letos prepozni, da bi pripravili strategijo letne politike, ampak smo pa na začetku načrtovanja. Gospod Andreasen, je vse v redu? Drugi del vprašanja je bil, kaj menite o tem, da bi Evropski parlament povečal nekatere vrstice? Si... Parlament ima vedno več pristojnosti, sedaj je v tako imenovanem običajnem postopku polnopravni sozakonodajalec, ampak ni tako močan, da bi enostransko lahko spremenil proračun. Torej, potrebuje soglasje obeh strani proračunskega organa in vedno je lažje najti soglasje v parlamentu za to, da bi politikam zagotovili sredstva. Ampak z vidika sveta je drugače. Tam svet večkrat zastopajo finančni ministri in oni imajo svoje izračune, oni so odgovorni za državne prispevke in potem se stvari nekoliko zapletejo, kaj ti stališče finančnega ministra je popolnoma drugačno, kajti celoten tok sredstev med Bruslem in ustreznimi regijami ali državami je drugačno. Ampak parlament sam ne more enostransko spreminjati proračuna. Merci beaucoup. Madame... Hvala lepa. Gospa Wortman v imenu nepovezanih poslancev. Okay. Dankeschön. Uh, auch ich möchte mich entschuldigen. Hvala lepa. Tudi sama se upravičujem za zamudo zaradi vremenskih razlogov. Dve vprašanje. Prvo zadeva sklad za globalizacijo. Kako bomo resnično zagotovili, da prizadeti dobijo sredstva? In tukaj gre predvsem za to, da tega ne prepuščamo vedno samo državam, temveč da tudi strani EU to zagotovimo. Kako lahko to preverimo? In drugo vprašanje zadeva spremljanje. Govorili smo že o, zgradbi, o zgradbah in o politiki povezani s tem. Zanima pa me, kako bomo zagotovili koherentnost na, področju, na tem političnem področju. Hvala lepa. Gospod Levandovski. O globalizaciji smo že govorili na tej predstavitvi. Kar zadeva globalizacijo, imamo mehanizem, ne, moramo, ne smemo kršiti pravil, če obstajajo. Lahko jih preverjamo, spreminjamo, ampak to ni naloga spremenjenega medinstitucionalnega sporazuma. To zahteva bolj poglobljeno razpravo. Ne bi pa precenjeval sklada za prilagoditev globalizaciji. Cenim prizadevanje komisije, da zmanjša ali zniža prak, da torej poveča razpoložljivost sredstev v okviru tega sklada, da bodo ta sredstva oziroma ta sredstva sedaj so laže na voljo. Sedaj je to 500 na mesto 1000 odpoščenih delavcev in to je ena od zelo dobrih metod za to, da so naše sredstva lažje razpoložljiva. Kar zadeva politiko na področju zgradb. Razen Vatikana mislim, da smo največji lastnik nepremičnin v Evropi namesto tega, da si prizadevamo kupovati in najemati, potem bi morali iskati sinergijo med tem, da imamo tri mesta za izvršne agencije in toliko različnih krajev za regulativne agencije. Iskati bi morali sinergije za predstavljanje evropskih institucij v državah članicah in tudi zunaj Evrope. To je bil moj odgovor tudi gospe Holmajer. To je naša dolgoročna strategija, da bi ustrezno predstavili Evropo. Okay. E... Hvala, gospa Vertman, ste zadovoljni. Dobro, gospa Ingeborg Gresle. Hvala lepa. Zelo veliko imamo pravil, ki se jih moramo držati. Evropski socialni sklad Tukaj imamo stran in pol samo pravil, naslov teh pravil. Prvo vprašanje, ali ste pripravljeni v svojem mandatu za vsak sklad in za vsako postavko imeti določena pravila, ki bodo namenjena samo določenemu skladu. In potem seveda gre tudi za poštenega posrednika. Kako pošten je ta posrednik? če prihaja do težav. Sedaj je težko to ugotoviti, če ne vemo, kako službe delujejo in ne poznamo tudi stroška. Zakaj se je komisija odrekla temu, da bi parlament bil zaveznik pri tem, da bi okrepili skupnostne elemente in zakaj se je komisija odrekla, da bi uporabila svoje strokovnjake, ki so že upozarjali na to. Hvala lepa. Si, Hvala, gospod Levandovski. Inge Gressler iz Undisputed. Inge Gressler je prav gotovo avtoriteta, ko govorimo o spremembah in o preteklosti finančne uredbe. In povedati moram, da je bil zahvaljujoč vaši udeležbi parlament mnogo bolj vključen v ta postopek. Sedaj pa imamo postopek soodločanja predeva prihodnjo finančno uredbo, bomo to razpravljali na podlagi soodločanja. In na vaše prvo vprašanje ne, nisem pripravljen odgovoriti in že pred predstavitvijo so mi svetovali, naj vsaj enkrat rečem, da nisem pripravljen odgovoriti na to vprašanje. Torej, sedaj bom izkoristil to možnost. Kar zadeva poštenost in status poštenega posrednika. Prosim vas, da mi date vsaj možnost ne preizkušajte moje dobre volje na tem področju. To je zelo pomembno področje, vendar ne zajema celotne zgodbe. Ali je to hiter postopek ali ne. Da, vem, to je bila razprava, ko smo razpravljali o predstavitvi. Da, tudi bronico Eštenovo sem opozoril, da smo na točki, kjer bo treba izvesti hiter pregled in verjetno se parlament s tem ne bo strinjal. Potrebujemo službo za zonanje delovanje in sicer ob koncu aprila. To bo hitro postopek in to ne bo resolucija. Ne bo v skladu z resolucijo. Če bi dobesedno brali oziroma interpretirali to točko 17 v vaši resoluciji, potem je mogoče to tudi tako brati prav gotovo pa ste pomemben igralec in zagotavljam vam, da ko razpravljamo o različnih vprašanjah, vprašanjih pogosto omenjamo tudi vaše ime. Ingeborg je popolnoma zadovoljna s tem odgovorom. Lašlo Šurjan. Hvala lepa. Tudi Sam sem zadovoljen z začetkom predstavitve kandidata za komisarja. Vodoma ste dejali, kako pomembno je govoriti v maternem jeziku. In seveda je to pomembno za raznolikost jezikov. Parlament kot eden od proračunskih organov je seveda pomemben del proračunske politike. In ta politika ima slogane kot je varnost, svoboda, podnebne spremembe spadajo k temu in seveda tudi druga področja, kot je naprimer tudi socialno področje. In to bi rad dodal, da pa tukaj so pristojne večinoma države članice. Veliko razdelkov proračuna je premalo financiranih. Nove naloge bodo šle na breme kohezijske politike in kmetijskih izdatkov. Ali vidite kakršnokoli možnost kandidat za komisarja, da bi kmetijske izdatke znižali v razmerah, ko so razlike po različnih regijah zelo velike v EU na tem področju? Hvala, gospod Levandovski. Hvala. še sveža izkušnja po pogajanjih za proračun 2010, kakšen je torej manevrski prostor, kakšne, kakšne so možnosti. Tudi vi zagovarjate večjezičnost, tudi sam sem to podpiral, ko sem govoril polsko, ampak samo za minutko, kajti sem zelo pragmatičen in želim zagotoviti, da bi se bolje razumeli. bi govoril v svojem jeziku, potem bi bili šele pri vprašanju številka 15 ali 16. To je torej prednost tega, da govorim v angleščini, čeprav želimo vse obravnavati na enake podlage. Vi ste poročevalec in veste, da je bila kmetijska politika v srži problema v neki meri pa je šlo tukaj za financiranje načrta za oživitev gospodarstva. To je bilo pomembno vprašanje in je pomembno vprašanje za proračun leta 2010. Ampak v veliki meri to zadeva neposredna plačila. Ampak to vprašanje je drugačno, kar zadeva posredovanje na trgu, naprimer mlečni sklad to je dobra ilustracija našega posredovanja. Mislim, da se cene mleka sedaj dvigajo, ampak imeli smo zelo resno stanje, ko smo se pogajali o proračunu za leto 2010. Zelo bi bil previden pri tem, ko govorimo o zmanjšanju razdelka za kmetijstvo, kajti tukaj je šlo za neke vrste posredovanje in kmetijski trg je nekaj, česar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 neke v zvezi z proračunom EU za leto 2011. Zanima me vaše mnenje v zvezi z izzivi, s katerimi se soočamo. Imamo postopkovna vprašanja, kaj ti proračun 2011 bo prvi, ki ga bomo sprejeli v okviru Lizbonske pogodbe. Moja naloga je preučiti, kako EU izpolnjuje svoje cilje v zvezi z zunanjo in varnostno politiko. Zagotoviti moramo, da, sredstva, da so ta sredstva namenjena tudi kohezijski politiki. Kako bo proračun 2011 izpolnil zaveze tudi svojim uslužbencem torej uslužbencem Evropske unije. Zanima me tudi vaše mnenje o predhodnem predlogu proračuna. Gospod Levandovski. Stick to this language that is enabling perhaps one more question. Z moje strani gre za postopek. Postopek še ni bil preveden v sekundarne pravne akte. To je delno bilo izvedeno. Vendar potrebujemo dogovor do aprila v okviru odbora za spravni postopek. Tudi vprašanja v zvezi z Lizbon morajo teči gladko. Drugo vprašanje pa je vsebina proračuna. Kakor je običajno, imamo ob nepredvidenih posredovanjih na področju zvonanje politike Ob tem moramo zagotoviti dodatnih 75 milijonov za konec obratovanja elektrane v Kozloduju, in to je v proračunu za 2010-2011. Poleg tega moramo zagotoviti 50 milijonov za zaveze v zvezi z podnebjem, potem pa imamo še Kopernikus in nekatere druge programe. To je torej vsebina predhodnega predloga proračuna, ki sedaj že deluje, ampak na podlagi predhodnega sporazuma v zvezi s postopkom. Kdaj bomo torej dobili tisti sporazum, ki bo preveden iz tako imenovane mehke zakonodaje v pravo zakonodaje evropskih institucij? Naštel sem samo nekatere od mnogih izzivov v zvezi z vsebino kar zadeva skupno zunanjo in varnostno politiko. Veste, kakšna je zgodba, ampak v zvezi z rezervami želim povedati, da imamo sedaj postopek soodločanja tudi v zvezi s tem. To sem želel povedati kolegom, torej soodločanje v zvezi z rezervami. Merci, Sidonia. Alors, euh... Hvala lepa, Sidonia. Tako, končali smo seznamom govornikov. Odlično smo se držali našega časa, hvala lepa vsem. EPP in socialisti imajo še, imata še minuto vsaka na voljo za dodatno vprašanje. In gospod Levandovski ima minuto časa za odgovor. Gospod Pomogov najprej, potem pa bo odgovoril kandidat za komisarja. Hvala lepa prej je gospa Hübner omenila skrbi zaradi kohezijske politike po letu 2013. Zanima me, kako boste s kolegi v generalnem direktoratu proračun in v svetu skušali zagotoviti, da ne bo prišlo do renacionalizacije te politike. Veliko težav še ne bo razrešenih do takrat in mislim, da ste to priznali tudi sami, ko ste dejali, da bi bila morda potrebna revizija takrat. Zanima me, ali se strinjate, da bi to naj ne vključevalo samo omejitve v proračunu, temveč tudi prednostne naloge, kajti tako bi lahko potem zabeležili in spostavili tudi premike med posameznimi razdelki. Hvala lepa. Gospod Levandovski. Non-existing neuradne dokumente moramo obravnavati kot takšne. Imeli smo tudi zmenjavo mnen. Imamo dokument gospoda Sametskega, zmenjavo mnen pisem Baroza, gospe Hübner in mene. In gre za vprašanje te renacionalizacije. Edini argument, ki ga lahko razumem, je, da če želimo prednostne, določitev prednostnih nalog kohezijske politike, je to bolje narediti od zgore na vzdolj in ne od spodaj na vzgor. Vendar pa to ni moj argument. Preprosto se ne strinjam s tem pristopom. Nihče tudi ni avtoriziral teh ne uradnih dokumentov neobstoječih dokumentov celo. Hvala lepa. Gospod Lavija, minuta, potem pa še odgovor. Minuta in potem še ena minuta za enega kolega. Eh, Hvala lepa. Gospod kandidat za komisar Levandovski, pravkar smo slišali, da ne poznate vsebine teh neuradnih dokumentov. vendar pa smo to dobili na papirju z glavo komisije. Nihče pa ni pripravljen prevzeti odgovornosti za to. Torej, vsebine verjetno ne marate preveč. Med predstavitvijo pa smo slišali, da si ne želite renacionalizacije SKP-ja. Zato domnevam, da bo ta politika še vedno zelo pomembna in bo imela prednostni položaj v evropskem proračunu. Sprašujem pa se in mislim, da lahko to zaključim iz vaših odgovorov. Ali menite, da je raven sredstev, ki jo imamo, takšna, da jo moramo ohraniti? Gospod Levandovski. Uh, Kar se kohezije tiče na hitro. Da, to je neuradni, neobstoječi dokument zame. Kar se kmetijstva tiče, to smo že storili, kajti gre za spremljanje dogovora med Širakom in Šrederjem leta 2002. Da bomo znižali izdatke do leta 2013 za SKP na 35 odstotkov približno dve glavni področji proračuna, kohezija in kmetijstvo 75 odstotkov, pa moramo upoštevati razvoj v realnem političnem življenju. In tukaj gre za sestanke prijateljev kohezije, premijejev držav članic in gre tudi za sestanke ministrov za kmetijstvo različnih držav. Več kot 20. In tukaj gre za nekakšno predpripravo te pomembne razširitve proračuna na tem področju. Hvala lepa, gospod Haglund, minuta. Hvala lepa za prožnost, kar se vprašanj tiče. Gospod kandidat za komisarja, naj se vrnem na okvirni program za raziskave in razvoj na prejšnje vprašanje, kar se tiče sedmega okvirnega programa in ocene le tega. To bi naj storili v povezavi z umestnim pregledom, ki ga bomo dobili. Kaj po vašem mnenju idealni časovni razpored in obseg tega poročila, okvirnega programa, sedmega okvirnega programa, kdaj bi s tem morali začeti in kako bi naj to storili? Hvala lepa, gospod Levandovski. Torej, veliko več sredstev imamo pri 1A za celotno obdobje. 2007 do 2013, gre za raziskovalni program, po drugi strani pa gre za težavo. Imamo birokracijo in težave s tem, da se sredstva vračajo državam članicam. Gre bolj za to, da bi raziskovalna sredstva naredili razpoložljiva za tiste, ki jih potrebujejo. To je najbolj pomembno. mislim, da ne gre toliko za obseg. To smo že znižali. NA je bil znižan za 20 odstotkov prvotnega preloga komisije strani sveta na koncu pogajanj. Vendar pa raziskave morajo biti učinkovite in ne gre samo za obseg. Ko sedaj berem popravke proračuna in vidim znižanje prav na tem področju, sem zaskrbljen. To pomeni, da tega omejenega denarja ne uporabljamo na ustrezen način. To je moj odgovor danes. Eh. Hvala lepa. Tri minute še imamo na razpolago, potem pa moramo izprazniti dvorano. Rad bi se zahvalil kandidatu za komisarja za to, da je bil danes tukaj z nami na tej predstavitvi da je vse skupaj upravil na odgovoren način in da je odgovoril na vsa vprašanja in to podrobno. Hvala lepa za vaše potrpljenje. Mislim, da je to nekaj, kar vsi cenimo. Rad bi se zahvalil tudi vsem poslancem odbora in pridruženih odborov, ki so bili z nami danes popovdne, da so se držali pravil, da so se držali odmerenega časa. Gospod Levandovski, mešane občutke lahko rečem, da smo imeli. Nekateri so bili nekoliko ljubosumni. Vsi bi radi bili komisarji, seveda. Kateri drugi, mlajši, so želeli ali pa želijo slediti vašemu vzoru. Zelo pomembno pa se mi je zdelo pri tej zelo dobri predstavitvi danes popovdne, da smo v času spremembe sistema. In spraševali smo vas kot nekoga, ki bi lahko bil kandidat tudi za komisarja za raziskave razvoja, za kmetijstvo, zonanjo politiko, celo morda promet. To v bistvu pomeni, da z Lizbonsko pogodbo komisar za proračun, seveda gre za odločitve, ki se spremajo v kolegiju, vendar pa komisar za proračun bo imel enako težo in pomen kot nacionalni finančni ministri. To je novost. Prav tako ste dejali, da je potrebno upoštevati politične razmere in biti realističen, s tem se strinjamo. Istočasno pa, če smo v EU samo realistični, potem ne bomo dosegli napredka. Jean Monnet je to zelo dobro povedal, ko je dejal, da je potrebno upoštevati dejstva. Seveda pa ni vedno potrebno, da nas eh, vodijo samo ta dejstva in mislim, da je izmenjava mnen danes popodne pokazala, da imamo kar predvsej skupnih prizadevanj in da želimo izkoristiti mehanizme in novo strukturo Lizbone za to, da bi dosegli napredek. Seveda se moramo zavedati mednarodnih razmer, vendar pa ne smemo biti samo fatalistični biti moramo ustvarjani in kreativni. Hvala lepa, gospod Lemadovski in